Ok. Chers collègues, bonjour. Lepo pozdravljeni, kolegice in kolege. Vem, da ste me pogrešali sedaj četrt ure, ampak sem pa tukaj sedaj. Um, nisem se prepozno zbudila, morda si kdo to misli. Um, imela sem zajtrk. Um, torej, sem zajtrkovala. Uh, to je bil delovni zajtrk. Samo toliko. Monsieur, monsieur Marinescu, vous êtes venu à... Gospod Marinescu, vi ste bili tukaj pravočasno? Ja? V redu, vam bo tokrat verjela. Torej, ne bomo izgubljali časa, kar začnemo. Torej, koordinatorji se sprejeli odločitve na srečanju včeraj zvečer. Uh, imate zapisnike, uh, če nihče timo ne ogovarja, uh, eh, do 12.30 bodo torej te odločitve sprejete. V redu, gremo kar tako naprej, na to, kar čakate, glasovanja. Ali smo sklepčni? Ja, v redu. Uh, bomo torej preverili. Glasujemo, uh, testiramo. Konec glasovanja. V redu, vse je v redu. Super. Torej, zadostne se smo sklepčni, začnemo. Uh, Kot prvo, najprej razrešnica 2016 za komisijo. Gospod Demonte je tukaj poročevalka. Torej, predlog smembe ena. Kdo je za? Proti. Vzdržane sprejeto. Predlog smembe dve. Kdo je za? Proti. Vzdržane zavrnen. Predlog tri. Kdo je za? Proti proti vzdržani spredo. Predlog spremembe štiri, to je za proti vzdržani spredo. Kompromis ena, kdo je za proti vzdržani kompromis ena je spred, sedaj pa predlog spremembe devet, kdo je za proti vzdržani spredo. predlog 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Predlog 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ni jasno, zato bomo to elektronsko preverili. 12. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog nr. 12 je zavrnen. OA1. Uh, to je ustni predlog, sem vem, gospod Marinesko, kdo je za? Oziroma, ali kdo ugovarja temu predlogu? Gospod Marinesko, imate srečo? Nihče ne ugovarja. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen predlog spremembe 13. To je za. Proti. Vzdržani. Zavrn. 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Predlog spremembe 14 eh, je zavrn. Predlog 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani. 15 je zavrnen. 16. Kdo je za? Proti. Proti vzdržani. 16 eh, je sprejet, predlog smembe 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Eh, sprejet 18. Eh, Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Predlog smembe 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani. 19 je sprejet. 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o končnem besedilu, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. za 4 proti. Gospode Mote, vaše poročilo je sprejeto. Bravo, čestitke. Gremo naprej. Eh, agencija EU za železnice. Markus Feber, Feber je poročevalec. Gospod Feber, lepo pozdravljeni, vse v redu? Dobrodošli. Torej, gremo. Ena, kdo je za? Proti? Vzdržani. Predlog ne, spred. Predlog dve, kdo je za? Proti? Vzdržani. Spred. Predlog tri, štiri, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spet. Pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Pet je sprejet. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ena je sprejet. Uh, eh, Predstavljamo osem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog eh, devet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog deset, kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Predlog enajst, kdo je za? Proti. Vzdržanje. Predlog enajst je zavrnen. Želite preveriti? V redu, torej predlog spremembe 11 bomo elektronsko glasovali. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrn. Sedaj pa še končno besedilo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z eh, velo, veliko večino, gospod eh, Ferber. Čestitke. Gremo naprej. Gospod Ferber, eh, ponovno vi, torej um, skupno podjetje Shift to Rail. Predlog sem bil ena, kdo je za? Proti, vzdržani je sprejeto. Predlog dva, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Predlog tri, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe pet, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto zavrnjen. Predlog šest, kdo je za? Proti, vzdržani. Šest je zavrnjen. Sedem, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejet. Predlog osem, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejet. Predlog devet, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejet. Predlog deset, kdo je za? Proti, vzdržani proti vzdržanju. Deset je sprejet in sedaj glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 39 eh, za, 3 je proti in je sprejeto za veliko večino. Gospod Ferber, še enkrat čestitke. sedaj pa gospoda Lunde, EASA. Eh, e Ena, kdo je za? Proti, vzdržani, spreto. Predlog dva, kdo je za? Proti, vzdržani, spreto. Predlog tri, kdo je za? Proti, vzdržani, spreto. Štiri, kdo je za? Proti, vzdržani, spreto sprejeto. Predlog pet, kdo za? Proti, vzdržani. Pet je sprejet. Šest, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejet. Sedem, kdo je za? Proti, vzdržani. Sedem je sprejet. Predlog spremljiv. Osem, kdo je za? Proti, vzdržani. Osem je sprejet. Devet, kdo je za? Proti, vzdržani proti, vzdržani. Tudi 9 je sprejet in sedaj glasujemo o končnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Gospod Dalude, vaše poročilo je sprejeto z veliko večino. Bravo, čestitke. In sedaj gremo naprej. Evropska agencija za pomorsko varnost. Gospa Meissner je poročevalka, torej začnemo. Ena, kdo je za? Proti vzdržanju. Sprejeto. Kompromis ena, kdo je za? Proti vzdržanju. Kompromis ena je sprejet, kar takoj glasujemo, končno besedilo elektronsko glasujemo, glasujemo. iz glasovanja. 40 eh, za, 2 proti. Čestitke, gospa Mejster. Vaše pročilo je z veliko večino sprejeto. Sedaj pa poročilo Demonte, Cesar, eh, predlog 1, to je sam, proti, vzdržani, sprejeto, predlog 2, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani. Dva je spred. E, tri, kdo je za? Proti. Vzdržani. Spreda. Štiri, kdo je za? Proti. Vzdržani. Spreda. Kompromis ena, kdo je za? Proti. Vzdržani. Kompromis ena je spred. E, osem, kdo je za? Proti. Vzdržani. 8 je sprejet, uh, predlog 9, kdo je za? Proti, vzdržani, 9 je sprejet, 10, kdo je za? Proti, vzdržani, 10 je sprejet, 11, kdo je za? Proti, vzdržani, 11 je sprejet, 12, kdo je za? Proti, vzdržani, 12 je sprejet, 13. Sedaj pa končno besedilo. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Že sem levat. Konec glasovanja. 40 za, 2 proti. Gospod Demonte, vaše poročilo je sprejeto z veliko večino. Bravo, čestitke. mon rapport. No, to je pa moje poročilo. Statistika železniškega prevoza. Samo enkrat glasujemo, kdo je elektronsko glasujemo v bistvu. Torej, kar glasujemo, eh, tako da ne bo presenečen. Ja, um, torej, glasujemo za ali proti. Konec glasovanja. 41 za, 1 proti. Ne bom se daj tukaj iskala pod vrani, kdo je bil proti. V redu, sedaj pa gremo naprej na Evropsko strategijo za kooperativne inteligentne prometne sisteme. Poročilo ujeli. Torej, eh, predlog 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 34. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet, 35 gre za, proti, vzdržani, 35 je sprejet, kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, kompromis 8 je sprejet, eh, kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, sedaj pa, 47 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 51 to je za, proti, vzdržani. Ni jasno. Torej, predlog smo imbe, uh, 51 glasujemo. Bomo preverili. Konec glasovanja. In je zavrnen. 55. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Predlog 55 je sprejet. Predlog 56. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. 57. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. 57 je sprejet. In sedaj gremo na kompromis 10. Kdo je za? Proti? proti, vzdržane, kompromis 10 je sprejet. Sedaj pa je predlog spremembe 64, kdo je za? Proti, vzdržane, uh, zavrnen, kompromis 11, kdo je za? Proti, vzdržane, sprejet, predlog 70, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 74 je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 75 je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 76, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi 12, kdo je za, proti proti, vzdržane. Sprejeto NV13, kdo je za? Proti, vzdržane. NV13 je sprejet. Kompromis 12, kdo je za? Proti, vzdržane. Sprejet. Sedaj pa 83, kdo je za? Proti, vzdržane. Sprejet. 83 je sprejet, sedaj predlog 84. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Kompromis 13. Kdo je za proti vzdržani sprejet? Predlog 94. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Kompromis 14. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? vzdržane, sprejeto. Libe 4. Kdo je za proti, vzdržane, socialisti, vi ne dvigujete roke, ne vem, kaj počnete. Ste za? Ok. Bomo pa vseeno preverili. Torej, glasujemo. Libe 4. Konec glasovanja. 25 za uh, sprejeto. Torej, Libe 2, drugi del. Kdo je za? <clears throat> Proti? Vzdržanje. Sprejeto. Libe 7. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. Kompromis 15. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. Kompromis 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kako pravim 17? Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 18. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejeto. Kompromis 19. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejeto. Eh, predlog smo je brez 138. Kdo je za? Proti? vzdržanje sprejeto NV15, to je za proti vzdržanje sprejeto NV16, to je za proti vzdržanje sprejeto kompromis 20, to je za proti vzdržanje 20 je sprejeto 142 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. 140. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 143 za, proti, vzdržani. Sprejeti. Kako pa mislim na 20? Dve za. Proti? Vzdržanje. Sprejeto. Kompromis 22, 2 za. Proti, vzdržanje. Sprejeto. 152, 2 za. Proti, vzdržanje. Sprejeto. Predlog 153, 2 za. Proti, vzdržanje. Vzdržanje. Sprejeto. 169. Do je za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Kompromis 23. Do je za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Predlog 170. Do je za. Proti. Vzdržanje. Zapleteno je. 170. Elektronsko glasujemo. Je ferm le vote. Konec glasovanja. Sprejeto. 173. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Želite preveriti? Ured bomo preverili. 173 elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Ja, imate prav. Res je zavrneno. Envi 25. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejeto. Kompromis 24. Kdo je za? Proti. Proti. Zdržanje. Sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Kompromis 3 je sprejet. Kompromis 4. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejeto. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Kompromis 5 je sprejet. Predlog 20. Kdo je za? Proti. Proti. Zdržane. Sprejeto. Libe E, kdo je za? Proti, vzdržane. Sprejeto. Libe F, kdo je za? Proti, vzdržane. Sprejeto. Kompromis 6, kdo je za? Proti, vzdržane. Sprejeto. Eh, predlog 25, kdo je za? Proti, vzdržane vzdržane. Zavrn. Kompromis 7. Kdo je za? Proti. Vzdržane. Sprejeto. Eh, predlog 30. Kdo je za? Proti. Vzdržane. Sprejeto. Libe A. Kdo je za? Proti. Vzdržane. Sprejeto. Sprejeto. Eh, predlog 31 kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Kompromis 1 je sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa predlog spremlje 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto predlog šest, kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejeto. Sedem, kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejeto. Deset, kdo je za? Proti? Vzdržanje? Deset je sprejetni, sedaj pa še kao so besedilo. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Je ferme le vote. Konc glasovanja. 39 uh, ehm, čestitke, gospod Ujeri. Uh, vaše poročilo je sprejeto z veliko večino. A vous. E nous fermons. V redu. In sedaj smo končali z glasovanjem, sedaj pa gremo naprej.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 chers collègues, nous allons reprendre la suite de... V redu bomo ponovno začeli. Če želite mm, se pogovarjati, to počnite zunaj dvorane. Lepo prosim. Torej, sedaj gremo naprej. Um, predstavitev o pravicah potnikov v železniškem prometu Evropske unije. Uh, Torej, to je del našega dela. Gre za prenovo uredbe 1371 skozi 27, glede pravic in obveznosti potnikov železniškega prometa. Upamo, da bomo končali s tem do poletja. Cilj te javne predstavitve je to, da bomo poslušali mnenje različnih zainteresiranih strank v tem postopku, na tem področju, sploh, ko gre za potnike, železniška podjetja ali pa regulatore. No, ampak preden začnemo z predstavitvami pa z razpravo, bi povedala še nekaj, torej bi se zahvalil vsem strokovnjakom, ki so torej sprejeli naše vabilo in so prišli v naš odbor. Hvala lepa, da ste prišli in hvala lepa. Da torej lahko si poslušamo vaše strokovno znanje. Pa še nekaj bi rada izpostavila. Delo glede pravic potnikov v železniškem prometu je nekaj zelo pomembnega, ker ta uredba zelo vpliva na vsakodnevno življenje večine evropskih državljanov. Sedaj bom dala besedo poročevalcu gospodu podpredsedniku Liberacijo. Uh, eh, imeli boste pet minut na voljo, gospod pročevalec, za nekaj uvodnih pripomp glede predloga komisije. Potem bomo pa uh, poslušali komisijo, ta bo nakratko predstavila v petih minutah v svoj predlog. In potem bomo dali besedo še strokovnjakom. Torej, vsi imate po šest minut, torej da izrazite stališče svoje organizacije in prosim, da se držite tega časa za govor, tako da bomo lahko tudi dejansko imeli potem razpravo po vaših uvodnih pripombah. Torej, hvala lepa, gospod Ozevski, predstavnik železnic z Polske, kje ste? Hvala lepa, da ste prišli. Gospod Kidor, član nacionalnega predsedstva Francoske nacionalne federacije eh, Združen uporabnikov železniškega prometa, ki ste tam, v redu, hvala lepa. A imate še kar nekaj dela. Gospa Adat, vi ste članica izvršnega odbora Evropskega foruma za invalidne osebe. Uh, Lepo pozdravljen na našem odboru. Gospod Smulders, član odbora za upravljanje um, za potnike, torej Evropsko združenje, ki ste lepo pozdravljeni. Gospod Rafen um, iz danskih železnic, lepo pozdravljeni. Gospod Smith. Ta, torej ste um, bloger na spletni strani 61. Lepo pozdravljeni. Gospod Lošman, izvršni direktor za Evropsko skupnost za železniška podjetja in infrastrukturo. Kje ste pa vi? Tam. No, ampak se vas pa že dobro poznamo, kaj ne? Torej, na vsak način dobrodošli v našem odboru in hvala lepa, da ste prišli. Torej, danes ste pa res zelo zgovorni vsi. Torej, najprej je gospod prečevalec, potem strokovnjaki in potem bomo tukaj imeli razpravo po metodi ping-pong, torej um, v prvem krogu razprave uh, bomo dali besedo prečevalcem in prečevalcem osenci. Uh, Denis De Jong je tukaj prečevalec za mnenje odbora Inko, ki ste pa vi. Ki ste vi? mislim, da ga še ni tukaj. In potem bomo pa šli ponovno na razpravo. Gospod pročevalec, liberacki, sedaj pa beseda res vaša. Lepo prosim. Thank you, Hvala, predsedujoča. Lahko govorim polsko, v redu, dobro. Da vsem bardzo dziękuję pani. Najprej bi se rad zahvalil predsedujoči in sekretarijatu našega odbora, ker ste omogočili to obravnavo. Drugič, rad bi se opravičil, ker bom moral oditi pred 11. uro, ker imamo ta teden parlamentarni teden in bom moral predsedovati parlamentarnemu zasedanju s predstavniki vseh nacionalnih parlamentov. Kolega Ismail Ertuk, bo kot naš koordinator tu na mesto mene pri povzetku razprave. Sedaj pa začetek imamo na milijarde potnikov, ki uporabljajo železnice vsako leto. In večinoma gre za ljudi, ki potujajo večkrat na teden, večkrat na mesec. In to pomeni, da so železnice del evropskega potniškega sistema. Železnice ponujajo javno storitev, imamo pa tudi železnice, ki proizvajajo te storitve, to je tudi podjetje. In tu želimo uravnotežiti pravice potnikov v železniškem prometu, zlasti v primerjavi z drugimi vrstami prevoza. In tu je treba upoštevati tudi vse, kar potniki pričakujejo, ko gre za kakovost. To želimo poenotiti ta pravila na evropski ravni, kajti nočemo se znajti v situaciji, ko bi potniki šli na vlak v Varšavi, bi stopili v Budimpešti, prepotovali bi Polsko, Češko, Slovaško, Mačarsko. Vsakič pa bi morali poštevati drugačna pravila. Mi moramo poenotiti ta pravila glede pravic potnikov, ampak istočasno pa nočemo ustvariti dodatnih stroškov za rabo takšnih storitev. Torej, ja, kakovost je to pomembna, ampak to mora biti kakovost, ki je cenovno primerna. In železniška podjetja morajo zagotoviti to kakovost brez ogrožanja socialnih in drugih pravic. Zato želimo imeti kompromis. Na današnjem sestanku bi vas rad poslušal, nočem govoriti predolgo. Naša predsedujoča je že predstavila naše goste, vemo, da bo tu z nami nekdo, ki bo zastopal podjetje, potem nekdo, ki bo zastopal uporabnike, potem uporabnike s posebnimi potrebami, invalide, potem imamo tudi železniške organizacije, gospod Lohman je tu. Torej, to pomeni, da bo moje poročilo, ki ga bom kmalo predstavil, takšno, ki bo črpalo navdih iz tega, kar bom slišal danes. Lahko vam tudi rečem, da mi je bilo veliko zadovoljstvo, ker sem se srečal z različnimi predstavniki organizacij, s podobnimi organizacijami, kot so tu danes, tako da bom pravzaprav tudi širil naše znanje tu danes. Vsekakor nam bo to pomagalo, da oblikujemo naše predloge sprememb, tudi pri modalnem prenosu, kajti kot eh, želim povdariti, želimo imeti več potnikov na železnicah in manj druge. Ampak istočasno potrebujemo razumne cene, ki pa istočasno ne bodo ogrozile gospodarskih interesov naših železnic. Hvala. Merci beaucoup. Hvala kolega Liberacki, hvala za to predstavitev. Takoj gremo na začetek razprave z našimi strokovnjaki. Začeli bomo s predstavnikom polskih železnic, to je kolega Olzovski. Kje ste? Čakajte. Uh, madame, excusez-moi. Oprostite, oprostite. Nisem vas videla, Evropska komisija, se opravičujem. Najprej dobite besedo vi. Ampak danes upam, da ne bo tren med nami. Dobite besedo, da boste predstavili načrt komisije. Prosim. Gospa predsedojoča, hvala, opravičujem se za zmedo. Ja. Zelo na kratko, zakaj potrebujemo revidiranje sedaj? Imeli smo poročilo leta 2013 glede rabi te direktive oziroma uredbe o potniških pravicah in tu smo videli veliko pomakljivosti. Najprej, da imamo drobljenje pravic potnikov, kar imajo države članice različne izjeme, ki so bile dodeljene, potem drugo. Imamo tudi konvencijo OZN glede pravic invalidov, Tako da to pomeni tudi spremembe pravic za osebe z manjšo mobilnostjo. Po tem procesu izvajanja tu vidimo kar nekaj nejasnih opredelitev in izrazov, zlasti glede teh eh, celotnih vozovnic od A do B. In treba je vedeti, da v tem predlogu ne govorimo o tem, da bi imeli te celotne vozovnice kot take, ampak gre le za informacije o tem, če potnik lahko kupi to celovito vozovnico ali ne. Potem smo imeli kar nekaj vprašanj glede izvrševanja, glede pritožb, kako je z višjo silo za železniška podjetja, kaj ti eh, sodba Evropskega sodišča je pokazala, da ne moremo izključiti železniških podjetij iz eh, poplačil, če pride do više sile. Tako da smo tu predlagali spremembo tega, prenovitev teh postopkov in uredbe septembra 2017 in želimo imeti uravnotežen pristop. Po eni strani želimo imeti boljšo zaščito potnikov Evropske unije, po drugi strani pa želimo upoštevati tudi situacijo železniške industrije. Kaj je v naših predlogih? Najprej glede področja uporabe želimo iti naprej pri odstranjevanju izjem, glede oseb z manjšo mobilnostjo, Želimo izboljšati dostop teh oseb do informacij, da bi imeli tudi sposabljanje osebe, da bi ukrepili mehanizem uravnavanja pritož. Potem želimo izboljšati informacije za vse potnike, želimo pojasniti, kako je s temi celovitimi vozovnicami, želimo boljše informacije pojasniti, želimo tudi, kako bo s pritožbi v nacionalnih organih, kako je s koordinacijo dela med organi, kako ukrepiti izvrševanje. In radi bi, da železniška podjetja niso edina ki so obremenjena zaradi nujnih načrtov v primerih velikih eh, moten, to je treba porazdeliti tudi med upravljavce infrastruktur in postaje. Potem želimo tu upoštevati tudi vprašanje poplačil, če pride do više sile. Predlagamo klauzulo, da bi železniška podjetja bila izuzeta, če bi imeli hude vremenske pogoje in večje naravne nesreče kajti s tem bi ogrozili varno delovanje storitev. Toliko na kratko, glede tega, kaj želimo doseči s tem predlogom. Hvala za to možnost, da to lahko predstavimo na kratko. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Hvala da ste predstavili mnenje Evropske komisije. Sedaj pa naši strokovnjaki. Ponovno vi. Kolega Olsevski, vi ste predstavnik polskih železnic. Dobite besedo. Šest minut imate na voljo in ne več. E, Hvala lepa, predsedujoča. Hvala za to možnost, da lahko spregovorim tu v Evropskem parlamentu na sestanku odbora za promet. Gospe in gospodje, rad bi se vam zahvalil za vaše vabilo. Hvala, da ste povabili Polske državne železnice PKP na današnji sestanek. Evropska komisija je predstavila osnutek sprememb. To je ena izmed najpomembnejših tem v železniških državah vodah in tako bo tudi v prihodnih mesecih. Upamo, da bo parlament v teh razpravah odigral pomembno vlogo. Imamo uredbo 1371 skozi 17, ki se nanaša na pravice potnikov. Ta se uporablja že veliko let. In na naše železnice res želijo upoštevati pravice potnikov potnikov, mi želimo zagotavljati visoko kakovostno storitev, ščititi potnike, želimo, da so potniki zadovoljni. To je bistveni vidik za nas. Zato podpiramo rešitve, ki zagotavljajo zaščito potnikov in pomoč, če pride do težav. Mi seveda podpiramo določene spremembe, ker razumemo, da nekatere spremembe potrebujemo recimo za potnike z omejeno mobilnostjo in prepričani smo, da bo prihodnja uredba zelo dobro izhodišče za pravice potnikov, ampak po našem mnenju moramo ta osnutek še dodelati, tako da bomo odrazili potrebe železniškega sektorja. In naj predstavim naše verjetno najpomembnejše pripombe. Najprej glede drugega člena. Po našem mnenju črtanje obstoječih izjem ni pozitivno. To bo močno vplivalo na naše naložbene načrte in tudi na posodabljanje voznega parka. To bo pomenilo tudi, da bomo morali postrbiti velik del voznega parka v krajšem obdobju, kar pomeni, da bomo imeli manj voznega parka, ki ga lahko uporabljamo, ker ga bomo posodabljali. Potem imamo nove pogodbe z novimi razpisi za nakup in modernizacijo voznega parka. Vse to bo treba upoštevati. Zato podpiramo ohranjanje možnosti dodeljevanja izjem. Potem še nekaj glede desetega člena. Tu moramo biti zelo previdni ko gre za te celovite vozovnice. Kaj te železnice že sodelujejo na podlagi običajnih eh, pogodb. Tu poštevamo tudi zamude in vse drugo. Če si pogledamo predlog v 10.6, bi to lahko prineslo veliko novih obremenitev glede informacij, obveznosti, poplačili ali odgovornosti. Zato menimo, da morajo biti te ponudbe povezane s trgo. Potem še nekaj, klauzula o višji sili. V 17.8. To je sicer zelo pozitivno, da imamo to klauzulo, ampak opredelitev te klauzule je preveč omejujoča. Zato menimo, da je to treba uskladiti s C i V ponotenimi pravili. To so torej pravila, ki urejajo mednarodni promet in prevoz po železnicah. In tu gre za pravno gotovost, izogibanje tveganjem glede različnih tolmačev in to, da imamo stalne pogoje na področju konkurence. Potrebujemo več fleksibilnosti, tudi ko gre za nujne načrte. To imamo v šestem odstavku 18. člena priprave na takšne podrobne načrte so v praksi zelo težavne na postajah. To je težko izvajati. Tako da bi mogoče to lahko zamenjali z različnimi drugimi postopki upravljanja kriz. Potem imamo 22. člen pomoč na železniških postajah. Tako kot je predlagala komisija, to naj bi imeli 24-urno pomoč, ampak to ni možno na vseh postajah. In to bo privedlo do nesorazmirnih in neopravičenih stroškov. Potem imamo člen 26, usposabljanje osebja. Mi že imamo takšno usposabljanje, ampak ni potrebe potem, da bi usposabljali vse osebje, vse kadre, ampak le tiste, ki se bodo neposredno ukvarjali z osebami, ki so invalidi ali ki imajo zmanjšeno mobilnost. Torej, naj zaključim. Sektor je že znatno vlagal v to. Tu smo namenili veliko viro, da bi izpolnili vse zahteve iz uredbe 1371, ki je začela veljati 2009. Mi ne nehno vlagamo posodobitev voznega parka, železniških postaj, želimo povečati privlačnost naših storitev in produktov za potnike, vključno za tiste, ki imajo omejeno mobilnost. In veliko primerov dobrih praks imamo pri izvajanju te uredbe, tudi ko gre za direktne vozovnice ali za zamujene povezave. Torej, menimo, da potrebujemo uravnotežen pristop. Sedaj, po eni strani moramo posem poštovati pravice potnikov, po drugi strani pa moramo imeti realne zahteve za sektor. Prenovitev mora omogočiti železniškim, delavcem, da izboljšajo kakovost storitev, da nadaljujejo z delom, da izboljšajo zadovoljstvo potnikov, ampak ne smemo pa ogroziti konkurenčnosti sektorja. Sicer železnice ne bodo mogle tekmovati z drugimi načini prevoza. To pa ni skladno z evropskimi politikami razvijanja prevoza, ki je okolju prijazen. Potrebujemo tudi dodatne finančne vire. V kontekstu večletnega finančnega okvira po letu 2020. Hvala za vašo pozornost. Hvala za te besede. Nadaljujemo. Naslednji je kolega Tidor, ki je član nacionalnega odbora. To je Združenje uporabnikov prometu. Dobrodošli v našem odboru. Dobite besedo, šest minut imate na voljo. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za vaše vabilo, da tu lahko predstavim vidik uporabnikov francoskega sistema. Opravičiti moram predsednika Brunoja Gazoja, ki bi moral biti tu na mesto mene, ampak francoski premij ga je pozval na sestanek, zato da bi obravnavala osnutek pomembne železniške zakonodaje. To bo v prihodnjih mesecih obravnavi v vladi. Jaz predstavljam 160 organizacij pri nas in tu imamo približno 80 tisoč članov. Ščitimo pravice potrošnikov, smo tudi povezani z Evropsko zvezo za potrošnike. Za FNOT je ta uredba 13.71 zelo pomembna, kajti tu gre za to, da upoštevamo pravice potnikov, če potrošnikov železniški sistem ne deluje. Gre tudi za to, kako se poplačajo ti potniki v takšnih primerih. Ampak tu vidimo nekaj, kar obžalujemo, dva vidika. Gre za velike smernice, regionalni prevoz, prevoz pred mestih, ki se najbolj uporablja, je tu izključen. In to besedilo je ostalo prazna črka na papirju. Če se ne motim, imamo le tri ali štiri države od 28, ki so se odločili, da bodo posem izvajale to uredbo 1371 iz leta 2007. Torej, sedanja uredba mora biti drugačna, da se ne bodo vsi izogibali svojim obveznostim do potnikov, kot je to je vendarle njihov vsakdani kruh. Potrebujemo skupni imenovalec za priznavanje pravic potnikov vseh načinih prevoza. Potrebujemo neko koordinacijo, poenotenje med pravicami potnikov v železnicah, na cestah, v letalskem prometu, na cestah, tu imam v mislih tudi avtobuse. In še nekaj, kar bi radi podarili glede fnota. Odpreti se moramo o konkurenci, ampak to mora biti regulirano. Tu imamo četrtem železniškem svežnju. Pravice potnikov so tu zelo pomembne. Treba izboljšati kakovo železniških storitev, treba izboljšati tudi privlačnost teh storitev na trgu oboje je nujno povezano in pomembno za pravice potnikov in o tem se pogovarjamo danes tudi v vseh državah članicah v okviru četrtega svežna. Glede revidiranja, kot smo to videli, tu imamo štiri ali pet glavnih pripomb, ostal bom pri glavnih vidikih, zato da bi spoštoval čas govora. Najprej ponavljamo in ustrajamo na tem, da moramo področje izvajanja uredbe vključiti regionalne prevoze, predmestja, vse, kar se ureja s pogodbami. To seveda ni običajno, da tu pozabljamo na 80 odstotkov potnikov, kajti toliko je tistih, ki gredo na vlaku predmestih ali v majhnih regijah. Jasno je, da danes ne moramo več pozabljati na to, na tiste, ki so vsakodnevni uporabniki, ki gredo na vlak za to, da gredo uh, v službo ali na univerzo in uh, pogosto imajo tudi mesečne vozovnice, pogosto so zelo prizadeti zaradi zamud ali odpovedi, kajti to vpliva na uh, kakovost njihovega zasebnega poklicnega življenja. Ti vsakodnevni potniki si zaslužijo, da jih upoštevamo, da poenotimo pravila na evropski ravni in ta uredba mora to doseči, vsekakor. Potem vidimo tu še nekaj zelo pozitivnega pri revidiranju in sicer gre za priznavanje enotne vozonice, to je ta direktna vozonica, ki je veljavna od točke A do točke B za vse potnike, ki uporabljajo različne čine prevozov, ne vem, če to urejo monopolija ali drugi, morajo vsi imeti pravico do teh vozovnic in da se to poplača od točke A do točke B. To mora veljati in to priznavanje mora biti konsolidirano tudi v osnutku urejbe v sedanji različici. Tako da bi lahko zajamčili upoštevanje teh vidikov. To priznavanje je sine konon predpogoj za konkurenčno železnic, za kakovost storitev in še enkrat za privlačnost tega sektorja. Zato, da bodo potniki potovali v miru, kajti mirno morajo potovati, da se lahko spočijajo, da delajo, takrat, ko se prevažajo in seveda ni običajno, da vsaj enkrat na teden vidimo takšne zamude in tu imamo 80% potnikov da imamo zamude dvakrat, trikrat na teden, kajti vsak dan se vozijo in to res ni normalno, da morajo ti potniki uh, biti tu izključeni. Ko pa se vozijo vsak dan, vsak dan potujejo in imamo lahko velike težave za njih. Tu pa potrebujemo veliko preglednosti in poštevanje teh vidikov, tudi ko gre za uh, vozovnice, ko gre za dnevni red uh, potovanj, ko gre za kakovost storitev preglednost podatkov in vseh tarif mora omogočiti tudi železniškim podjetjem, da ponujajo te vozovnice, ki so direktne, biti morajo na voljo. Za vsa podjetja mora biti pregledne in cenovno ugodne. Potem eh, tu vidimo priznavanje dostopnosti za osebe z zmanjšeno mobilnostjo. 30 odstotkov potnikov na železnicah mm, trpi zaradi nekih eh, različnih težav, invalidnosti in drugega. Zelo pozitivno bi bilo, če bi upravljavci infrastrukturi in postaj pomagali takšnim osebam, če ni fizično, torej da imamo na eh, postaji ali na vlaku pomoč za takšne ljudi, če so v težavah. Pri velikih linijah, in tu smo zelo natančni, danes vidimo, da je vse več uh, zelo hitrih vlakov. In tu imamo tudi vse pravice glede uh, poplačil. To je treba zmanjšati 30 minut. Ne moramo tolerirati eno urno zamudo, če je čas prevoza dve uri. Tu imamo v mislih eh, velike povezave med mesti. Tu imamo v Nemčiji, Franciji, Španiji in Italiji imamo te hitre povezave in to je treba zmanjšati iz ene ure na 30 minut za tiste storitve, ki ponujajo takšne hitre prevoze in potem na koncu višja sila, o tem se pogovarjamo, nočemo se preveč angažirati tu, ampak radi bi imeli poenotenje koncepta izrednih okoliščin, kot to obstaja druge, pri drugih eh, potnikih eh, v letalskem sektorju in druge, recimo eh, na cestah, tudi v železnicah je tako, kaj ti strikto sensu ti prevoze niso primerljivi, ampak tu je treba poštevi tudi zakaj bi potem morali imeti izjeme. Podjetja morajo stati odgovorna. Dokazati morajo, da je prišlo do više sile in potem morajo imeti tudi načrt alternativnih rešitev, zato da bi se odzvali na potrebe potnikov, ki so v težavah in na koncu. Čeprav to ni obravnavano v osnutku redu in tu se bom ustavil, ni ščitanja pravic potnikov pri vseh organizacijah, ki jih ščitijo večina teh združen potnikov na evropski ravni ima zelo omejena sredstva. To je prav smešno. In radi bi, da bi uredba omogočila evropskemu zakonodajalcu, da upošteva vlogo evropskih združen in predstavnikov, da jim pomaga tudi finančno, zato da bi lahko podpirali potnike, ki so v težavah, kajti zdi se nam, da če želimo doseči te legitimne ambicije, ta uredba ne more zanemariti obstoja in uloge teh združen potnikov na tem področju. Hvala za pozornost. Hvala za to predstavitev. Sedaj pa kolegica Hadad, prosim. Vi ste članica izvršnega odbora Evropskega foruma za invalidnost. Prosim, šest minut dobite. Hvala, predsedojoča, hvala vsem. Hvala, da ste nas povabili sem, da predstavimo stališča oseb z invalidnostjo pri prenovitvi uredbe o pravicah železniških potnikov. Evropski forum za invalidnost podpira revidiranje uredbe, kajti Evropska unija s tem izpolnjuje svoje obveznosti, da se izvajajo določbe konvencije OZN za pravice invalidov. Tu imamo deveti člen, ki jasno prosi za dostopnost prevoza za osebe z invalidnostjo. Železniški sektor je že storil veliko, da bi izboljšal dostopnost, ampak žal vidimo za osebe kot sem jaz, za neodvisne in spontane potnike, to še ni realno. To velja tudi za številne druge invalide. Torej, dokler ne bo ta cilj dosežen, se še vedno zanašamo na pomoč pri rabi vlaka, torej, ko se ukrcamo. in uredba 1371 je v zadnjih 13 letih dosegla te določene celje. Prenovitev predloga komisije se bo sedaj eh, zapolnila nekatere vrzeli, to, kar se v preteklosti ni upoštevalo v prvotni uredbi. Recimo veseli smo, ko vidimo, da imamo tudi regionalne storitve, ki niso več zuzete, ko gre za pomoč invalidom. Prav tako močno podpiramo predlog komisije, glede tega, da mora biti pomoč na voljo vedno, ne nehno, ko vlaki vozijo. Kadri morajo biti usposobljeni tudi za invalide. Pristojnosti nacionalnih izvršnih organov so sedaj bolje opredeljene in tu je treba vključiti tudi specifične naloge. Ampak ena izmed najpomembnejših točk za organizacije invalidov ni bila upoštevana in sicer gre tu za pravilo obvestitve 48 ur prej. To imamo še vedno v predlogu prenovitve in to pravilo je posem zastarelo in ni usklajeno s konvencijo OZN. To recimo zame, če me šef prosi, naj grem jutri v Pariz. Ne moram, kajti reči moram ne, ker nisem pravočasno zaprosila za pomoč. Tudi, če grem ven s prijatelji in uh, grem na pijačo, ne morem ostati dlje, kajti, če ostanem dlje, ne morem iti na vlak, ker ga moram rezervirati toliko prej. Sicer nimam pomoči, ne, se ne morem vrniti domov. In to je že možno, kot recimo v Španiji ni bilo predhodnih oblastil. Na nizozemskem so skrajšali ta čas na eno uro. V Avstriji, na Danskem so zmanjšali predhodno obvestilo na 12 ur in celo tu v Belgiji je bilo to zmanjšeno na 3 ure na več kot 25 postajah. Torej, Evropski forum invalidnosti prosi jasno politiko glede ga, tako da lahko invalidi potujejo tako kot vsi drugi potniki. In poleg tega bi EDR želel videti tudi bolj celovite, podrobne zahteve glede usposabljanja osebja. Ne vem, z nekimi minimalnimi standardi, zahtevami, ki bodo jasno opisane v prilogi k uredbi, zato da bi poskrbeli za dobro raven kakovosti na koncu. Predlagamo tudi to, da bi okrepili konkretno izvrševanje pooblastil nacionalnih izvrševalnih organov, kajti Ti se sedaj ne ukvarjajo dovolj s posamičnimi pritožbami in to ni poenoteno po celotni Evropski uniji. Naj povzamem. IDF e podpira večino predlogov komisije, veseli smo, ker vidimo številne izboljšave za osebe z invalidnostjo, ampak res pozivamo k temu, da bi odpravili to pravilo glede predhodnih obvestil, ki trajajo 48 ur. Potem je treba izboljšati vse določbe glede usposabljanja kadrov, treba je krepiti pooblastila nacionalnih organov za izvrševanje. In za tiste, ki se res želijo naučiti več o vsem tem glede oseb, ki so invalidne, lahko rečem, da bomo prihodnji teden 28. februarja ob enih imeli sestanek v parlamentu. Tam bo potekal dogodek prav na to temo. EDF bo sodeloval pri tem dogodku. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, hvala, ker ste spregovorili, kolegica. Hvala za pojasnila. Gremo naprej. Kolega Smulders, vi ste član upravnega odbora Evropske zveze za potnike. Prosim, šest minut dobite. Hvala. Rad bi se zahvalil predsedujoči, gospod Deli, poročevalcu, komisiji in pa ostalim, ki nam bodo prisluhnili. Naslednji posnetek, prosim. Tukaj lahko vidite zemljevid EPF-a iz februarja letos. Predstavljamo 38 eh, organizacij iz 21 držav, torej gre za, modre, za države, ki so na zemljevidu označene z modrom. Ustanovljeni smo bili leta 2002, smo krovna organizacija e, nacionalnih in regionalnih e, združen potnikov. V nekaterih državah imamo več kot eno e, združenje, seveda to odvisno od tudi od regi. Financirajo nas člani, predstavljamo potnike na evropski ravni in ukvarjamo se z vsemi oblikami javnega prevoza, torej tudi z eh, avtobusnim prevozom, z letalskim prevozom, pomorskim prevozom, eh, železniškim prevozom in tako naprej. Torej, ko gre za informacije in odgovornost. Tukaj mislimo, da bi morali potniku zagotoviti prevoz do končne destinacije, če je kupil uh, vozovnico. Se pravi, uh, vozovnice morajo biti enotne. E, treba je zagotoviti več e, zavez za prodajalce vozovnic, za operaterje, za upravljalce infrastrukture. Ti morajo e, ustrezno obvestiti potnike o vseh pomembnih informacijah. Prav tako je treba spoštovati pogodbeno pravo. Prevoznik mora zagotoviti za prevoz, ki ga je pred, prodal. Prav tako je treba zagotoviti dostopnost do informacij tudi na železniških postajah. Včasih eh, ljudje mislijo, da je železniška postaja dostopna. V Belgiji imamo primer eh, stotih železnic, železniških postaj, kjer pa je, od, kjer pa je, kjer pa je dostopnih eh, samo nekaj peronov. Treba je zagotoviti dostop do vseh peronov, do vseh postaj, kajti ljudje se starajo in eh, tudi starost lahko pomeni določeno omejitev njihove mobilnosti. ko pa dostopnosti, ko pa dostopnost ni zagotovljena, moramo potnika o tem obvestiti vse 24 ur prej. Treba zagotoviti enakovredno izhodišče za vse načine prevoza. Smo proti izjemam za regionalni in primestni železniški promet. Naša poročila kažejo na to, da je 90 odstotkov opravljenih poti in pa 50 odstotkov potnikov takšnih, da potujejo pravzaprav na lokalnih povezavah. Pa še nekaj je pomembno. Nekateri operateri eh, potnika že danes obravnavajo kot eh, kralja in lahko služijo za zgled eh, drugim. Jaz sem pred 40 leti uh, predal nagrado uh, podjetju Nordhessischer Verkehrsverbund. Oni vračajo uh, denar že v primeru pet minutne zamude do končne destinacije. Um, prav tako z, jamčijo povezavo, tudi če to pomeni povezava s pomočjo taksija zagotavljajo dostop do svojih peronov, potem dobre storitve, dobre informacije, do potnikov so prijazni. Preden sem bil v Evropski zvezi za potnike, vem, da z svojimi zahtevami pritiskamo na prevoznike, ampak oni lahko z današnjimi operacijami digitalizacije pomagajo potnikov. Eh, no in ehm, ta, to podjetje, o katerem sem govoril prej, je res lahko dober zgled na tem področju za druga podjetja. Potem, višja sila, force majeure. Um, zakonodaja, ki je bila sprejeta po sodbah Evropskega sodišča, je v glavnem prijazna do potrošnika. Ehm, potniki v vsakem primeru dobijo 50 odstotno povračilo za vozovnico, moramo pa poskrbeti tudi za tiste potnike, ki kje obtečijo. Ehm, prevozniki imajo o tem več informacij in se lahko zato bolje odzovejo na probleme. In pa še moj zadnji posnetek pred eh, povzetkom. Tukaj sem vključil uh, seliko, torej uh, s tem sem želel prikazati, da se mora potnik najprej uh, obrniti na podjetja, na operaterja. Gre torej za primer Davila proti Goljatu. Eh, nacionalne izvršne agencije danes nimajo dovolj eh, osebja ali pa pristojnosti, da bi lahko pomagali potnikom. Potnik torej potrebuje nujen, eh, nujno možnost alternativnega reševanja sporov zato da lahko ima zagotovljene svoje pravice. Trenutna direktiva 2013 skozi 11 EU ni izvajana v vseh državah članicah ali pa je potrošniki ne poznajo. Torej, potrebujemo organizacijo, ki bo nadzorovala um, stanje zadovoljstva potnikov, tako kot je to že sedaj zagotovljeno v primeru Travel Watch Southwest, London Travel Watch in tako naprej. Um, EPF bi tukaj lahko pomagala uh, lokalnim organizacijam. Uh, Prosim, da zaključite. Um, torej, eh, treb, če zaključim, treba je um, ohraniti trenutno razumevanje force major, treba je vključiti regionalni in pa primestni promet, treba je zagotoviti enotne vozovnice za prevoz od A do B, treba je nadzorovati zadovoljstvo potrošnikov in treba zagotoviti uh, dostopnost. Hvala za te besede. Sedaj pa kolega Refen ki je više svetovalec pri danskem regulativnem organu za železnice. Kje pa ste, kolega? Aha, prosim, šest minut dobite. Thank you. Uh, thank you for the floor. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Nasplošno podpiramo predlog, imamo samo nekaj predlogov za izboljšave. Najprej eh, Nekaj v zvezi z definicijami, ki jih imate v vašem predlogu. Gre recimo za člen 10, eh, peti odstavek. Tam je zapisan koncept ticketing machine, torej eh, avtomata za prodajo po vozovnic. Ampak nimamo ustresne definicije tega, kaj je to avtomat za prodajo vozovnic. Predlagamo torej definicijo tega, kaj ta avtomat je. In pa drugič predlagamo, da definicija uh, vključuje tako imenovano travel card. Na Danskem imamo sistem uh, teh uh, travel card, ki dobro deluje, nekatere druge države imajo podoben sistem. In Čakajte, kolega Smulders, lahko vi ugasnete mikrofon. Dobro, sedaj pa vas slišimo. Okay.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 So this would, this would Naj se izognejo zamudam. Mi bi torej predlagali povišeno stopnjo očkodnin. Potem, tukaj se navezujem na drugi odstavek A18. člena. Gre za uh, obveznost. Uh, tega, da bi v primeru več kot eno urne zamude morali um, potniku ponuditi um, obrok, tukaj je seveda treba upoštevati razpoložljivost teh obrokov na železniški postaji. Um, tako vsaj predvideva trenutna direktiva. Um, predlagamo, da bi ta drugi del odstavka, ki je označen za rdečo, črtali. Preveč je nejasen. Tukaj morate razmisliti o praktični situaciji. Predstavljate si, eh, vlak se nekje ustavi, vsi si prizdevajo za to, da bi se vlak spet premaknil. Eh, tukaj nima smisla, da ima železniško podjetje zavezo, da fizično deli obroke, pijače eh, ali naj pošljajo uh, avtomobil, ki bo vlaku dostavil sendviče in potem kaj bi se zgodilo, če bi se vlak začel spet. Uh, med tem premikati, bodo vrgli potem te sendviče stran. Torej, če črtate rdeči del, bo ostala samo zaveza, da obrok ponudite brezplačno. V primeru zamude, ki bi trajala dlje kot eno uro, bi lahko potnik Eh, na podlagi predloženega računa dobil povrnjen denar za obrok in tako železniško podjetje ne bi več bilo zavezano, da fizično ponudi pijačo in obroke. To je nepotrebno. To po našem mnenju nima smisla. Rdeči del eh, odstavka bi torej morali črtati. Potem, o tem so govorili že predhodni govorniki. Eh, strinjam se s tem, da nekatere nove zaveze predstavljajo prekomerno breme. Eh, pomoč bi morala biti na voljo na postajah eh, vse čas in pomoč bi morala biti na voljo tudi na ehm, krovu vlaka v času, ko podjetje ponuja storitve. To se nam zdi prekomerno. Ehm, To predstavlja prekomerno breme. Prav tako pa to ni smiselno. V primerih, ko so vlaki že opremljeni tudi za osebe z eh, omejeno mobilnostjo ali pa invalidne osebe, to nima smisla, da potem nalagamo podjetjem takšna dodatna bremena. Prosim, da zaključite. I will, I will article... Ja, bom zaključil. Končni člen je zelo pomemben in sicer gre za uh, obveznost obveščanja potnikov o zamudah. Tukaj bi predlagali samo določene spremembe. Ko govorite o obveznostih železniških podjetij, se nam zdi, da tukaj določene stvari manjkajo. Tukaj morate specifično omeniti recimo informacije na avtomatih za prodajo vozovnic ali pa na um, spletnih straneh železniških prevoznikov. To je zelo pomembno. In pa kot zadnje, na danskem naša podjetja ponujajo informacije po zvočnikih v primeru daljših zamud. In to je dobro. Predlagamo torej, da bi zeleno besedilo dodali k uh, eh, 30. členu. Ja, in še zadnji posnetek. V prilogi 2 so naštete minimalne informacije, ki bi jih uh, železniško podjetje moralo uh, dati na voljo. predlagamo, da bi um, spremembe v 30. členu upoštevali tudi pri tej prilogi. Hvala lepa. Lepo prosim, da se držite svega časa za govor, kajti čaka nas še drugi strokovnjaki in potem še razprava. Gospod Mark Smith, uh, ki ste vi tam? S svojim sinom Natalinom ste prišli? Kje? Tam je? Eh, komaj čaka, da vidi, kako Evropski parlament deluje. Um, tukaj je sedež zraven mene, tukaj se bolje vidi, torej pridi sem. Brez strahu. Vse bo šlo v redu. To je morda bodoči poslanec ali pa predsednik odbora. Bonjour.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 V redu. Z nami je naš novi kolega in gospod Smith. Eh, torej, vi ste na vrsti, ste bloger. Na spletni strani um, 61. Torej, šest minut imate na voljo, lepo prosim. Well, good morning, everyone. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala, da ste povabili mene in pa Nathaniela tukaj v Evropski parlament. Jaz sem bloger, imam spletno stran, ki pomaga ljudem pri nakupu vozovnic in potovanju po Evropi z uh, vlakom. Vsak dan se torej ukvarjam z uh, problemi železniških potnikov in uh, bil sem tudi v stiku z tistimi, ki sprejemajo zakonodajo v zvezi s tem. Delal sem namreč eh, v našem uradu eh, našega železniškega regulatorja. Imamo 20 eh, takšnih podjetij v Združenem kraljestvu. Prav tako sem delal tudi kot predstavnik za odnose z železniškimi potniki med leti 1990 in 1999. Po našem mnenju je največji problem, s katerim se soočajo potniki na področju pravic potnikov, eh, ta, to tako imenovano tveganje za 500 evrov. S tem eh, enostavno, to enostavno pojasnim z naslednjim primerom. Predstavljate si družino, ki živi v Osnabruku in želi za eh, vikend obiskati Pariz z vlakom. Zato um, uporabi Deutsche Bahn za pot Osnabruk-Köln, vozovnica stane 19,90 evrov, potem uh, sedejo na Talis od uh, Kölna do Pariza za 35 evrov, gre torej za enostavno pot, samo 30, uh, eh, u, 3 ure in 30 minut traja vožnja, ampak tukaj seveda lahko nastopi problem. Ne mogoče je danes kupiti enotno vozovnico za to pot. To je bilo možno pred 30 leti, danes pa ne. Torej tudi, če kupite vozovnico na. Eh, splo, na spletni strani. Če je to enotna transakcija, dejansko dobite dve vozovnici. Potrošnik tega nujno niti ne ve, ampak dobi dve vozovnici, kar pomeni dve pogodbi. Vse je dobro, če sta vlaka točna. Ampak predstavljajte si, kaj se zgodi, če je recimo nemški vlak eh, zamuja in zato zamudite talis. Eh, če uh, dovolite. Uh, da se izrazim um, na takšen način, uh, lahko rečem, da so um, v zagati. Um, če je eden izmed vlakov zamudil, potem morate kupiti novo vozovnico in to vas potem lahko stane 122 evrov na osebo, vključno z vozovnico za otroki, če želijo nadaljevati pot v Parizo. Uh, Družina, štiričanska družina lahko torej eh, izplača 500 evrov, nadaljuje pot ali pa se odpove temu in eh, se vrne domov. Mislim, da to ni pravično. Um, zavarovanje za pot tega ne krije. Uh, mislim, da spoh ne razumejo, kaj pomeni pote za vlakom, ampak dobro, to je bolj tema za kakšno drugo predstavitev. Eh, eh, no, seveda vse skupaj ni eh, slaba novica. Če bi vlak Deutsche Bahn zamujal za eno uro, potem bi vrnili potnikom 20 evrov. Eh, mislim, da konvencija o prevozu potnikov in prtljage več ni dovolj za današnji čas. Tam je zapisano, da če pride do zamujene povezave, do zamude, potem lahko potujete na naslednjem razpoložljivem vlaku, brez stroškov. Eh, no, ampak ta konvencija je bila napisana pred desetimi leti, ko so obstajale samo enotne vozovnice. Eh, v 90-ih eh, letih sem jaz eh, recimo izdajal takšne vozovnice med Londonom in pa Istanbulom. In to je bila enotna vozovnica, danes pa to več ne velja, ni več zaščite, če gre za povezani dve vozovnici. In torej gre ravno za vozovnice, kjer morate prestopiti. Če torej za obe vozovnici velja ta konvencija, eh, potem to ne deluje. Če eh, bi se vrnili k nacionalnim operaterjem, ki bi izdajali enotne vozovnice, potem bi ta problem izginil. Ampak ker imamo vedno več podjetij, ki med seboj konkurirajo, bo, pod, bo problem samo še večji. Kaj ti vedno več ljudi uh, uporablja kombinacijo vozovnic za to, da upravi pot od A do B. No, mislim, da tukaj obstaja precej enostavna rešitev in sicer je treba prilagoditi konvencijo 21. stoletju in eh, treba je zagotoviti eh, povezavo od A do B vsakemu potniku, ki je kupil vozovnico, ne glede na to, ali je kupil eno vozovnico ali pa tri vozovnice pri treh različnih operaterjev. Um, leta 2017 je nekaj nacionalnih operaterjev, operaterjev um, podpisalo prostovoljni sporazum, ki zagotavlja ravno to. E, to je enostavno, ne predstavlja velikih e, administrativnih bremen, gre samo za to, da morate preblokirati e, potnika na kasnejši vlak in potem zagotovite potniku pot od A do B. Eh, no, eh, dejstvo, da je bil podpisan ta komercialni sporazum, kaže na to, da eh, intuitivno železniška podjetja vedo, da je to v njihovem interesu. <clears throat> Če torej želimo, da je evropsko železniško omrežje omrežje in ne kombinacija različnih eh, odsekov, potem moramo zagotoviti potniku, da lahko opravi celotno pot od A do B, ne glede na to, kako so te poti med seboj povezane. Hvala, gospod Smith. In še zadnji. Uh, gospod Lokman, vi ste pa izvršni direktor. Torej, Evropskega združenja železniških podjetij za infrastrukturo. Gospod Rik je me zbudil svojim glasom. Uh, šest minut. Uh, uh, Hvala lepa. Predstavljam um, um, organizacije, ki zastopajo pravice železniških potnikov. Smo predstavniki železniških podjetij eh, in pa drugih železniških operaterjev na strani potnikov predstavljamo 93 odstotkov um, opravljenih poti. Eh, to nam torej omogoča, da govorimo o pričakovanjih podjetij, ko gre za pravice potnikov. Potniki so seveda bistvenega pomena za železniška podjetja, to je jasno kaj pomenijo pravice železniških potnikov. Lahko se vrnemo v obdobje pred letom 2007. Takrat smo že imeli listino o pravicah potnikov. Torej pred uh, zavezo na evropski ravni smo imeli takšno uh, listino, ki je bila izpogovana med potniki in pa železniškimi podjetji, ki so še vedno želela ponuditi najboljše možne storitve potnikom. Eh, dejansko je direktiva o pravicah železniških potnikov samo follow-up tega, kar smo podpisali na prostovoljni ravni. Še vedno sodelujemo z Združenji potrošnikov, z Združenji potnikov, z Federacijo Sagris, z um, združenjem uh, ljudi z omejeno mobilnostjo, redno se srečujemo. Zato, da imamo še vedno pregled nad tem, kaj od nas pričakujejo potniki, kako lahko izboljšamo naše storitve in uh, ali obstaja. potreba po spremembi zakonodaje. Tu lahko vidite prikaz eh, elementov, ki dobro delujejo, vključno z sodelovanjem za potrošniki, za nacionalnimi izvršnimi agencijami. Eh, srečujemo se tudi z nacionalnimi agencijami. In seveda je v našem interesu, da eh, upoštevamo želje in potrebe potnikov. Eh, torej, od eh, prenove direktive pričakujemo izboljšanje stanja za potnike. Seveda pa ne smemo ogrožati delovanja železniških podjetij, eh, ki delujejo v zelo konkurenčnem okolju. Treba je najti dobro ravnotežje med pravicami potnikov in pa pravicami podjetij, ki delujejo na tem področju. Torej, kaj za to pomeni? Več jih je že omenilo enotno vozovnico danes zjutraj. Vesel sem, da je predstavnik komisije povedal, da eh, ne gre za nove zahteve glede enotne vozovnice, ampak gre za to, da želimo predvsem se osredotočiti na dobre informacije o pogodbah, ki urejajo enotne vozovnice vozovnice. Zgodovinsko gledano smo že imeli čezmejno sodelovanje železniških podjetij, danes je trg še bolj konkurenčen in tudi zakonodaja mora to stanje odražati. E, tako kot smo to naredili recimo v primeru letalskih podjetij ali pa avtobusnih storitev kjer je zagotovljena enotna vozovnica pod pogojem, da obstaja komercialni dogovor med podjetji, ki opravljajo e, storitve poti. ne moremo pričakovati, da bodo recimo avtobusi sprejemali potnika na, potnike na krov, če ni bilo dogovora enotni vozavnici, zato tega ne smemo uh, pričakovati tudi ne v primeru železniškega prevoza. Torej, obstaja možnost enotne pogodbe, ampak zato uh, eh, je treba seveda izpolniti določene pogoje. Kaj to pomeni? Torej, ne glede na zahteve iz direktive, smo razvili tako imenovani full service model, ki omogoča potniku, da kupi enotno vozovnico za pot od A do B. E, takšna je realno že danes. E, tukaj na posnetku lahko vidite, da lahko kupite vozovnico od Hamburga do Rima na eni spletni strani, da mm, lahko kupite tudi vozovnico do manjše avstrijske vasice. Ta spletna stran ponuja vse to ravno zahvaljujoč eh, modelu, ki smo ga nedavno začeli izvajati in ki je eh, usklajen tudi z mm, četrtim svežnjem o pravicah potnikov. In pa potem še vprašanje potnikov, ki kje obtičijo. Treba jim je zagotoviti, da lahko nadaljujejo pot. Mi takšno prakso že uporabljamo za eh, vlake z visoko hitrostjo, morajo um, vlaki sprejeti potnike, tudi v primeru, da je zamudo povzročil kakšen drug železniški operater. Um, Tukaj gre predvsem za dogovor med podjetji, za komercialni sporazum. Uh, gre za dogovor, ki ga je treba še izpiliti, kaj ti trenutno še v začetni fazi. Mi si želimo, da bi ta sporazum uh, dobro napredoval, ampak mislimo, da, bi smeli, da to ne bi smel biti predmet zakonodaje, kaj ti tako tudi ni v primeru uh, drugih prevoznih storitev, torej v primeru avtobusnih in paletalskih prevoznih storitev. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kar takoj na razpravo. Ampak še nekaj, pravila. Ping-pong metoda. Torej, metoda ping-pong, kaj je to? Zelo enostavno. V prvem krogu, torej, bom dala besedo poročevalcu, zelo poročevalcu v senci. In potem v drugem krogu pa še vsi drugi. Eh, pridite na vrsto, imate pet minut. Torej, Eh, da nam poveste, za koga je vprašanje in potem poveste svoje mnenje. Torej, res, pet minut imate, um, ne boste imeli več kot to, torej res, um, ja vas gledam, vi ste prvi, uh, gospod Mozoli. Ste pripravljeni? Torej, sedaj boste začeli govoriti, boste povedali, za tega in tega je vprašanje in potem bomo imeli to izmenjavo mnenja z različnimi strokovnjaki gospa Anderson. Um, gospod Liberacki mora oditi, ampak um, ali on ne bo dobil tudi pet minut za vprašanje? Ker ti sama v bistvu ga nadomešča, zato se to sprašujem. In gospod Liberacki mi je prej rekel, da bo odšel, ampak v redu, če ga nadomeščate, potem seveda boste imeli svoj čas za govor, oziroma torej v imenu gospod Liberackega. Uh, Ja, gospod, sem vem, da ste vljudni, kaj ne? Torej, gospod Anderson, eh, vi imate pet minut, ste pripravljeni? Ja, ok, začetek, pet minut. Okay. Firstly, on the issue of force Najprej višja sila. Torej, eh, predstavnik združenja za um, potnike, ali se strinjate, da je v redu, če trenutno ni izjeme, pravite, da je to sicer v redu. Ampak gledajte, če bomo imeli izjemo, potem bi to poslučilo veliko pravne negotovosti in tudi pravnih sporov, kar je lahko na koncu negativno za železniške operaterje. Zato me zanima, v kakšni meri bi to lahko bilo pomembno vprašanje in problem. Potem gospod Lohman, nasplošno, zanima me, ali se vam zdelo, da trenutni železniški operater lahko pravi boljše delo glede pravic za potnike, sploh glede na to, da številni železniški operaterji so prejemali subvencije um, od potnikov in od davkoplačevalcev, zato mora sedaj storiti več za pravice. In novi operaterje pa nimajo s tem nikakršnih težav, torej da je to v bistvu bolj zavezujoče kot pa prej. Pa še nekaj. Polski predstavnik, torej iz polskih operaterjev, nekaj me zanima. Kako lahko rečemo, da je treba usposobiti samo specifično osebe za vprašanja invalidnosti. Torej, lahko več vprašanj ali kako? Ne, ne lahko zastavite vsa vprašanja. Ampak potem seveda je treba dati za dosti časa kolegom za odgovore. Ja, zadnje vprašanje. Potem invalidnost, torej um, zakaj ne bi usposobili celotnega osebe, kajti nikoli ne veš, kdo se bo moral ukvarjati z določenim specifičnim vprašanjem, z invalidno osebo. Torej, um, bom sedaj pustila ta čas um, še drugim. Paki. Torej, kdo začne? <clears throat> okay, ja, torej, uh, više sila in pa kakšno je trenutno stanje? na svetu smo se pogovarjali vsem o tem, na začetku meseca, v receli, in še vedno menimo, da je to edini možen način. Glejte, to danes ni v redu. Naprimer, če pade par centimetrov snega, nekateri um, torej to lahko rešijo, drugi pa ne. Mislim, da um, vendar lahko ostanemo pri tem, kot smo. Hvala lepa za to vprašanje. Jaz seveda lahko železnica vedno opravlja boljše delo. To je enostavno odgovor. Ampak Torej, ali so železnice vedno dobro financirane? Ja, v nekaterih državah, ne pa v vseh državah Evropske unije. In obstajajo ogromne razlike. Če bi že primeral med naprimer, um, EU15 ali pa EU13. V EU13 naprimer, je infrastruktura v zelo slabem položaju, torej je nemogoče zagotoviti neko visoko raven storitev. Potem pa so oji so bili zelo slabo plačani, samo 65 odstotkov je stopno v nekaterih državah. Torej, kaj to pomeni? E, treba je izboljšati raven storitev, kar pomeni, da tudi vsi zainteresirani akteri morajo nekaj storiti, tudi pristojni organi. In potem, ja, seveda lahko je to boljša situacija tudi v teh drugih državah, ne pa prej.

zato se te usposablja. Imamo tudi telefonsko linijo, kamor lahko pokličete in zahtevate pomoč na postaji ali pa tudi med potjo na vlaku. Torej, nudimo takšne storitve. In poleg tega, mislim, da vse v redu deluje. Tudi podjetje, ki se s tem ukvarja, pravi tako. Gospod Andersen, prosim. Ja, še eno vprašanje. Kolega Zdanske, torej regulator, ali se strinjate s tem, da je treba povečati povlastila nacionalnih pristojnih organov za izvrševanje, ker trenutno potrošniki v praksi zelo težko v bistvu uveljavijo svoje pravice in potrebujejo več dodatne pomoči, kot pa sedaj. Hvala. Hvala. No, povečati povlastila regulatorju. To je dobra zamisel. Eh, sploh na danskem moram reči, da nimamo težav, ker naša zakonodaja omogoča vsa potrebna urodja za to. Zato pri nas to ni konkreten problem, ampak razumem, kaj mislite, seveda. Se fini. Konec ni več časa. Sedaj pa. Gospod Rono Mozoli, uh, vi ste vrsti. Ja, prvo vprašanje. Um, Gospod Kidor, torej ste za to enotno vozovnico, torej želite boljšo dostopnost tudi za tiste samo eno mobilnost, pa to glede 30 minut. Gospod Mozeli. Pet minut, ja. Gledajte. Uh, eh, govorite prehitro za tolmače. Ja, ping-pong je zelo hiter, a pa kredo, saj bo dosti čas. Torej, še enkrat. V redu, torej, samo imate za dosti časa. Kje, kje, kje najprej ponovno začnem? Torej, gospod Kidor, hvala lepa za predstavitev. Uh, ste za enotno vozovnico in za dostopnost za tiste z omejeno mobilnostjo? Ste za uh, ta rok, uh, da bi še za ene ure na 30 minut, s tem se strinjam. Hvala lepa za to. Poleg tega um, ste izpostavili še to, da morajo regionalne železniške podjetja, pa lokalna podjetja upravljati to, mislim, da se mi zdi to zelo dobro rešitev, kajti um, ne moramo v bistvu um, tega izolirati uh, od drugih lokalnih območij. Torej, kaj bi lahko še dodali, tako da bi ustrezno začetili potnike lokalne prometu in še ali uskladitev pravic evropskih potnikov um, je povezana z boljšo konkurenco, z ostro konkurenco ali ne? Si, le... Hvala lepa, gospod poslanec. Torej, konkurenca krepi pravice potnikov. Cilj konkurence ni konkurenca sama po sebi, ampak to pomeni, da torej, si med seboj konkuriramo, tekmujemo in da je potem na koncu rezultat boljši. Torej, če so mreža bolj učinkovita in če so pravice torej, potnikov okrepljene, potem bo to tudi povečalo konkurenčnost železniških podjetij. Torej smo pripričani, da je to medsebojno povezano, da bodo potem podjetja pritehnila nove potnike in uporabnike. Torej, kako to konkretno storiti? Pri lokalnem prometu torej, bi nekaj dodal. Um, v pravice potnikov bi morali vključiti cilj um, za regionalne železniške um, podjetja potem, gledajte, če je naprimer lokalni promet pomeni, da naprimer metroli, um, to je tudi neka druga razprava, ki ne smemo pozabiti. Ampak gledajte, če so danes metroli dostopni, potem ne vem, kako bi naprimer um, zagotovili podobno dostopnost naprimer nekaterim v Londonu ali pa Berlinu. Torej pri lokalnih um, zadevah je stvar precej drugače. Mi smo za nekaj druga, mi smo za dostopnost, um, torej za želiška podjetja in pa za pravice potnikov z očkodnino tukaj sem slišal veliko, veliko pripomb in veliko je torej um, naprimer naročnikov, kar pomeni naprimer, da naprimer imajo naročnino oziroma um, ne vem, to stane več sto ali pa celo več tisoč evrov um, na leto naprimer. in potem potnike dejansko plačujejo veliko in to pomeni, da tudi potrebujejo ustrezno zaščito, če tako zelo plačujejo. Um, torej mislim, da ne smemo pozabiti niti na to. Hvala lepo, gospod Kidor. Sedaj pa uh, gospod Lokman, naslednje vprašanje. Gospod Lokman, eh, komisija pravi, da samo štiri države v celoti uveljavljajo uredbo iz leta um, 2007, brez odstopen. Torej, ta uredba ni ustrezno enotno izvajana. Um, kako bo to delovalo leta 2019, če to ne bo ustrezno izvajano? Uh, Torej, kako bomo zagotovili kakovost in ali bomo imeli dodatno stopno leta 2024, kako bomo potem to vse uveljavili in kako poskrbimo za to, da bo to uveljavljeno leta 2019, ne pa 2024. Yes, uh... Hvala. Ja, to je v bistvu bolj za vprašanje, vprašanje z države, ne pa za nas, ampak glede podjetij. Torej, če so pogoji izpolnjeni, seveda potem nismo za izjeme ali pa za odstopanja, mi tukaj govorimo samo uh, o izjemah v primerih, ko pogoji glede infrastrukture niso spolni ali pa ko vozni park ni v redu, ko ne moremo zagotoviti ustrezne kakovosti storitev za potnike. Torej, mi ne bi preprečevali državam, da izvajajo predpisano ustrezen način in to uredbo na ustrezen način. Ok, donki. Torej, leta 2019 eh, nam je to že izvali, kaj ne? Ja, to sem v bistvu želel slišati. Sedaj pa, gospa Adat, eh, dejali ste, da nekatere evropske države so očinkovite na tem področju. Eh, komisija v svojem predlogu predvideva, da bi eh, torej, imeli prednotifikacijo za osebe. Za koliko oseb naj bi to veljalo po vašem mnenju? Kajti vi ne bi torej bolje vključevali tudi osebe z omejeno mobilnostjo, če prav razumem. Ampak za koliko oseb naj bi to veljalo, kakšen odstotek, kako bi povečali promet, eh, prevoz, eh, kaj tukaj želite doseči? To me zanima. Hvala. 15 eh, odstotkov prebivalstva naj bi to bilo po podatkih Svetovne banke. Mi predstavljamo v bistvu um, 80 milijonov invalidnih oseb v Evropi. Ja, to je veliko ljudi. Sem končal ali še eno vprašanje? Ja, še eno vprašanje, gospod Smith. Uh, glede na vaše izkušnje, če pride do zamude ali pa do odpovedi, koliko železniških podjetij ustrezno obvesti potnike o njihovih pravicah v tem primeru? No, težko je obveščati potnike o njihovih pravicah na začetku poti, kajti če prodajaš nek proizvod, In če jim potem um, našteješ vse morbitne težave, potem to ponavadi ni <laughs> ravno najboljši način prodaje. Potem, teko postopka, mislim, uh, da veliko članov osebja sploh ne ve točno, kakšne so pravice potnikov. Mislim, da veliko zaposlenih um, sploh ni seznanih tudi z um, CVE. Ampak mislim, da vendarle veliko uradnikov bo pomagalo potnikom teko postopka. Mislim, da eh, sploh pri ločnih vozovnikah lahko potniki računajo to, tako bodo lahko nadaljevali svojo pot. Ampak, no, seveda pa um, to, da računamo na prijaznost osebja, to morda ni najbolj robustna um, metoda zagotovite pravic. Hvala lepa um, obema. Sedaj pa gospod Rod. Pet minut, torej v okviru celote ping-pong razprave. Hvala lepa predsedujoča. Hvala lepa vsem gostom. V bistvu sem nameral zastaviti veliko vprašanj, ampak gospod Lokman, eh, gledajte, zdelo se mi je, da ne mislite, da bi morali vzpostaviti uveljavljene zakonodaje, torej organe pregona eh, za te enotne vozovnice. Morda se moti, ampak gledajte, imam primer iz prejšnjega meseca, ko smo šli kot parlament v Strasburg. Kupil sem vozovnico do Strasburga v Nemčiji. To je bila poradna vozovnica. In ko sem se vračal domov, sem eh, zamudil vlak v Strasburgu do Nemčije. In potem sem šel na železniško postajo in sem jih prosil, da spremenijo mojo um, vozovnico, te dve do Kasbura, Karlsruhe. In so rekli, ne moramo tega storiti, ker ste to kupili uh, v Neuensburgu, torej v Nemčiji, in potem sem rekel, kaj pa sedaj storim? Ker ti za naslednji um, TGV, torej vlak z visoko hitrostjo, potrebujem rezervacijo, so rekli, ne moramo pomagati. In potem sem stopil na ta naslednji vlak TGV in potem sem moral plačati kazen. Ali se vam to zdi v redu delujoč sistem? Mi tako, tukaj govorimo o. Torej, železniškem podjetju, um, ki je že funkcionalno oziroma že uh, dobro delujoče in ki tudi financira države. No, seveda, gledajte, vedno se da kaj izboljšati. Tudi to, kar ste omenili, to je tudi povezano z usposabljanjem osebja. To je treba rešiti um, torej pred tem in potem tudi poskrbiti za um, druge možnosti, če pride do mogoče povezave oziroma zamojenega vlaka. Potem pa še nekaj, gledajte, če imate enotno pogodbo, in to vozovnico, potem imate vse pravice, torej da potnik lahko gre na naslednji vlak, če pride do zamude. Če kupite uh, vozovnico ločeno, to ni bilo tako, ampak um, ločeno, torej, potem ne morete pričakovati, da boste imeli celotno jamstvo. Razen, če bi obstajala komercialna pogodba med prevozniki, da bi to sprejeli v primeru zamude. Torej, to je moj odgovor. Okay, Hvala. Bom še naprej na naslednje vprašanje. Gospa Adat, bi lahko prosim bolj konkretno izpostavili naslednje. Kako daleč ne gremo? Glede tega, da bomo pomagali ljudem z uh, posebnimi potrebami. Pa še eno pomembno vprašanje imam. Ne, morda se ne strinjate, ampak uh, kaj pa razmejitev to moramo tudi razčistiti. Razen, če ne želimo, da potem um, torej, ljudje, um, osebje um, na vlaku, da bodo oni um, bolj usposobljeni uh, glede zdravstva. No, tukaj mislim, da ne gre za visoko kvalificirano osebje ali izobraževanje. Tukaj gre samo za to, da gotovimo, um, kje lahko igrajo svojo vlogo. Prav tako gre za to, da želimo, da bodo vsi potovali na, um, torej na isti ravni, da grem na vlak, ko želim. Sedaj, na primer, včasih res moram um, zapustiti delovno mesto ali pa konferenco prej zaradi časovnih omejitev. Naprimer, sem rezervirala um, vlak ob 12.30 in v bistvu potem um, sem zelo omejena pri tem, ne morem biti prej ali pa pozneje. In v Belgiji imamo nove vagone. Uh, in znotraj um, vlaka je prepreka. Ampak gledajte, če ni rezervacije, potem je nemogoče odpreti um, ta vrata oziroma uh, iti čez prepreko. Um, torej, ne potrebuješ visokega usposabljanja za takšne stvari. In potem še pomoč drugim, ki imajo odročno uh, invalidnost. Gledajte, mislim, da praktično vsakdo lahko pomaga tem ljudem, vsakdo, ki na postaji če to lahko naredi moj asistent, potem lahko to počnejo tudi drugi, ki so tam na postaji, naprimer. Oziroma, saj tako ne bi bilo. Hvala lepa, gospa predsednica, to je vse z moje strani. Hvala lepa, gospod, Rol, gospod Kramer. Pet minut ponovno. Ping-pong. Lohman, 67. Gospod eh, Lohman, 67 odstotkov potnikov želi enotno vozovnico. Vi ste se o tem dogovorili. Eh, znotraj vaše organizacije, ampak ne želite, da bi to bilo zavezujoče. Zakaj? It's No, mislim, da sem že razložil. Se nismo proti načelu, mi smo samo proti temu, da bi oblikovali zakonodajo oziroma obveznost samo za en način prevoza, torej za železniški prevoz, kajti mislim, da pri drugih načinih prevozah tega ne moramo storiti, naprimer pri letalskem prometu, tam je to nemogoče. Torej, treba uravnotežiti pravice potnikov um, z pravicami podjetij, torej do gospodarske um, svobode. Kajti potrebujemo ustrezno ravnoteže, seveda vedno želimo pritegniti čim več potnikov, seveda, gotovo. Ja, potem pa bi morali biti zato, ko mi tukaj si vzamemo k srcu vaše interese in se borimo za to, da bi to bilo zavezujoče. Yes. Ja, seveda. Hvala. Potem, gospod Smith, če bi imeli takšen zavezujoč sporazum, mislite, da bi potem število potnikov zraslo ali bi upadlo? Kakšne so vaše ocene? Mislim, da je prišlo do dveh učinkov. Kot prvo, uh, eh, nekateri potniki so zaskrbljeni. Uh, torej, uh, torej, uh, to pri njih bi povečalo prodaje pri železniškem prometu. Nekateri pa o tem sploh ne bi razmišljali, dokler ne bi prišli do Kölna in potem bi morali plačati teh 500 evrov. Um, in oni potem ne bodo več potovali eh, z vlakom in bodo povedali svojim prijateljem, da to ni v redu. Vse vemo, kako je. Naprimer, če imaš slabo izkušnjo, potem poveš desetim drugim o tej izkušnji. Če bomo torej gradili to železniško mreže kot mreže, potem moramo nekaj storiti s tem v zvezi. In uh, rad bi se sedaj navezal na letalstvo. Gledajte, nekdo je dejal, da je več železniških postaj v Belgiji kot pa mednarodnih letališč po celotnem svetu. In če sam želim iti, naprimer, iz Londona v Prago, potem lahko, naprimer, um, grem na letalo, vzamem letalsko vozovnico v Prago. Če pa hočem iti naprimer na vlak, potem potrebujem vsaj tri operaterje, tri vozovnice in je na deset tisoče postaje posod in treba je vse skozi torej, iti z enega vlaka na drug. Uh, Um, in veliko je potem teh možnosti, veliko širši obseg, kot pa pri letalskem prometu. Torej, mislim, da ste stvari čisto neprimerljivi, dva sektora sta zelo različna. In če bomo sedaj spodbujali različne operaterje, da oberejo različne pristope, potem mislim, da moramo uh, zagotoviti določen uh, pristop. Ne potrebujemo teh enotnih vozovnic. Če imamo ustrezen sistem prodaje, kjer bi lahko skombinirani različne vozovnice, tako da imamo enotno transakcijo in več um, poti, in če imeli v prihodnosti torej tudi um, potovanje brez vozovnic. In če to zagotovimo to na ustrezen način, tako da ne bo težav, da imaš enotno vozovnico, potem mislim, da je to um, za potnika zelo dobro, da je v bistvu takšen pristop enako dober, dober kot enotna vozovnica. Ja, višja sila obstaja pri letalskih družbah in oni izkoriščajo to kot izgovor za to, da ne splačujejo očkodnin, moramo jih tožiti in tako naprej. Komisija je rekla, da je to 1,3 milijona vseh izplačanih iškodnin v 15 eh, letih. To je drobiš. A zakaj se zauzemate za to, da bi ohranili definicijo force majeure, uh, ko smo videli, da to v, leta, v primeru letalskih družb ne deluje. Yeah. <laughs> Ja, kako naj odgovorim? Če si pogledamo stroške, mislim, da. Edini način za to, kako izboljšati delovanje železniških podjetij pri tem je, da, no, ne vem, kaj narečem. I think force majeure is... Višja sila. Trenutno mislim, da je stvar v redu. I cannot... Uh... Ne razumem čisto točno, kaj ste želeli. Torej, celo komisija je skeptična, če je to preveč eh, strogo zastavljeno. Potem je komisija skeptična do tega, saj meni, da bo to vodilo do končnih procesov. Ehm,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 se recimo ogledamo Japonsko, če je tam vlak, eh, če je vlak zamudil, potem je, o tem tam pišejo v časopisih. Če bi to počeli v Evropi, potem bi lahko o tem o železničnih zamudah vsak dan objavili debel časopis. Jaz sem bil večkrat na japonskem, vedno pravijo, da je japonska nekaj posebnega, kultura je tam takšna, da je pač potrošnik najpomembnejši v vseh sektorjih. Eh, potrošnik je kralj. No, ehm, in pravzaprav gre za to, da gre za celo veliko dobrih storitev. Vsi želijo praviti najbolje in če je temu tako, potem so seveda storitve dobre. Hvala lepa za ta prvi krok. Sedaj pa drugi krok. Vprašanj. Sedaj imamo poslance, ki niso poročevalci v senci. Zato imamo po dve minuti, ker vas je veliko. Gospod Kor, vi ste prvi. Две минуты. Я, вы сте. Я, vielen Dank. Ich hab... Hvala. Imam nekoliko provokativno vprašanje za Evropsko komisijo. Ali je prenova, ali ni prenova nekoliko premalo ambiciozna? Nedavno smo govorili o multimodalnem potovanju. Eh, zato bi bilo smiselno, da predelamo zakonodajo o pravicah potnikov za posamezne načine prevoza? Oziroma, ali bi morali na novo začeti razmišljati in eh, razmišljati v smislu pravic potnikov eh, v multimodalnem prevozu? Komisija, vi ste sedaj na vrsti za ta odgovor, se mi zdi. Ja, eh, in da tat, <clears throat> vi haben die, haben ja. Ja, eh, res je, že večkrat smo razpravljali o pravicah potnikov v multimodalnem prevozu. Podali smo tudi že predlog v zvezi s tem in sicer gre za Rail and Fly. Um, gre za zakonodajo o pravicah metalskih potnikov. No, ampak uh, svet je potem to blokiral in zakonodajni proces se je ustavil. Sedaj smo naročili študijo, zato da bi preučili, v kolikšni meri obstajajo to vrstni poslovni modeli in v kolikšni meri so zagotovljene pravice potnikov v multimodalnem kontekstu. Eh, no, to študijo spremljamo in eh, računamo na to, da bomo v drugem semestru leta 2018 imeli rezultate te študije študije, na podlagi tega se bomo potem odločili, kako ukrepati. Tudi, ko gre za delegirani akt, um, torej tudi delegirani akt smo sprejeli na področju multimodalnega prevoza septembra lani. Ampak ehm, ugotovili smo, da je treba najprej ustvariti pogoje, v katerih bomo lahko ustrezno izmenjavali podatke in na podlagi teh podatkov bomo lahko eh, sprejeli tudi multimodalno načrtovanje poti. Ampak tukaj gre potem bolj za pravice do, informa do informiranja Sveda bi lahko tukaj marsikaj še izboljšali, ampak eh, lahko vam zagotovim, da se s tem ukvarjamo, eh, kaj ti res je, da s pričo napredujoče digitalizacije bo, to, bo ta problem vedno bolj izpostavljen. Hvala komisija, gospod Rikej, dve minuti. Hvala, predsednica. Prvo vprašanje. Gospod Lohman, veliko smo govorili o enotni vzdovnici za to enotno vozovnico se skriva veliko težav. Naprimer, komunikacije, um, komercialne in pa druge informacije glede naprimer cen in pa podobno. Torej, kako vse to upravljati? Mislim, da to lahko počnemo od zunaj, kot naprimer pri letalskem prometu. Torej, lahko se to upravlja? Ja, Ampak kako bodo potem potniki ustrezno primerjali te cene in pa poti? To je pa potem vprašanje. Ali lahko tukaj kaj storimo? Po vašem mnenju. Prosim, gospod Lokman. No, ne vem, če sem čisto dobro razumel vprašanje, ali gre za morebitno uskladitev cen med podjetji. Če ja, če je to vprašanje, potem to ne bo enostavno, ker seveda in je tukaj treba poštevati um, svoboda podjetij, da, same, da sama podjetja določajo cene. Ne vem, morda to ni bilo vprašanje, morda sem kar napačno razumel. Ne, imam naslednje vprašanje. Torej, ali bi lahko poskrbeli za to, da bo komuniciranje podjetij obvezno, torej, ko gre za njihove storitve in pa za cene. Tako, da tako kot pri letalskem prometu, lahko potniki primerjajo te cene in pa različne operaterje torej, da se to počne zunaj tega operaterja? To je moje vprašanje. Hvala. Ja, to v bistvu že imamo, zato sem menil ta model celostne storitve. Sedaj se lahko postopoma odpira umestnike za primerjavo med cenami in potmi, tako da se lahko potem pride do te enotne vozovnice in da to lahko integrira tudi prodajalec. Ja, to je mogoče in bo mogoče, ampak kot rečeno, to mora biti v skladu z uredbo na podlagi komercialnih pogodb med vsemi podjetji, ki sodelujejo. Torej, prodajalci bodo imeli to možnost storiti, ampak če imajo komercialno pogodbo z relevantnimi podjetji, ki so vključena. Hvala. Um, še gospod Kidor, še eno vprašanje. Videli smo, da je veliko držav, torej, um, ko usklujemo potrebe lokalnega, um, mestnega prometa in pa prometa na daljše razdalje. Potem pa tukaj očkodnine. Veliko krat ljudje sploh ne zahtevajo očkodnine in to zato, ker nimajo dobrih informacij. In še, ker je včasih premalo, pač ljudje, ne vem, um, se ne bodo tako zelo potrudili, če gre, ne vem, za 5 ali pa 10 evrov očkodnine. Kaj vi mislite o tem, da bi vzpostavili poseben Eh, no, ne sklad, ampak eh, račun eh, s kreditom za potnika kot pri letalskem prometu. Tako da bi, naprimer, um, ta račun napolnili vsakič, ko bi prišlo, naprimer, do odškodnine, ne vem, par evrov skupaj. Naprimer, pri prometu na daljše razdalje Eh, torej bi bilo to drugače. In zato bi res lahko imeli ta račun eh, s kreditom, tako da se lahko ta kredit napolni na vsake toliko časa. Ja, to je zanimiva ideja. No, gledajte, potem je stvar seveda v izvajanju. Moramo gotoviti, kako bodo podjetja to dejansko eh, uveljala v praksi. Mislim, da na nacionalni, na nacionalni ravni to zahteva usklajevanje med različnimi operaterji. Veliko krat je več različnih nacionalnih operaterjev mestni promet, um, gledajte, um, je takšen, da so cene zelo nizke in tukaj stvar potem drugačna. Glejte, ta, na primer, um, račun mislim, da bi lahko veljal za nekatere, ki imajo kakšne letne karte ali pa večmesečne karte ali kaj takšnega, torej naročnine za daljši rok. In potem bi lahko, na primer, imeli takšen sistem. Ampak je treba seveda preverjati, uh, te očkodnine in pa zamude in vse skupaj bi moralo biti zelo pregledno. Volite vu pour deux minutes. Dve minuti imate, hvala predsedajoča. Eh, Imam dve konkretni vprašanji. Leta 2012 sem bil poročevalec, ko smo prvi začeli razmišljati o enotnih standardih v posameznih uh, načinih prevoza, ne da bi pri tem pozabili na posebne značilnosti posamičnih načinov prevoza. Harmoniziranje, harmoniziranje ja, ampak samo do določene točke. Gospod Lohman, predlog komisije gre v to smer. Torej, ali se vam zdi, da predstavlja prednost eh, glede na uh, nepravično konkurenco, zaradi katere so ste dosedaj trpeli? Uh, yes. Načeloma bi rekel ja, predlog gre v pravo smer. Tu skušamo odstraniti razlike pri različnih načinih prevoza. Ja, mogoče bi lahko šli nekoliko še dlje pri oblikovanju podobnih načel, pravic, pri istih vrstah storitev pri različnih načinih prevoza, ampak zato bi morali videti revidiranje potniških pravic za vse načine prevoza istočasno. Če ne bo tega, potem ne bomo mogli dobro razmisliti o tem. <clears throat> Eh, Še polski strokovnjak. Podarili ste pomen uravnoteženosti. Torej, govorili ste o tem, da v različnih državah članicah obstajajo različne kakovosti in standardi. Zanima me, kako bi lahko dosegli to uravnoteženost? Kako k temu pripomoči v evropski zakonodaji eh, v vseh 27 držav članicah? Če imamo na mišli ravnovage. Ja, če govorimo o iskanju ravnovesja, potem bi morali imeti konkurenčno ravnovesje med različnimi načini prevoza. Če govorimo o železnicah, potem tu prinašamo nova pravila glede železniškega trga. Če, ja, če je tako, moramo delati pregledno in če bi radi imeli iste priložnosti, potrebujemo Isto tudi pri prevozu po železnicah, po cesti, po zraku, vse mora biti urejeno na podoben način. Morali bi imeti obveznosti in morali bi imeti pravice potnikov tudi pri takšnih vrstah prevoza. Ne vem, to bi bil moj odgovor, ne vem, če je to dovolj za vas. Ne vem, a sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Vielleicht eine letzte Frage še zadnje vprašanje. Predstavnikom potniških organizacij. Vi ste rekli, da informacij ni dovolj, da tudi ni dovolj znanja o pravicah do vlaganja pritožb. Ali se vam zdi to, kar zdaj predlaga komisija, dovolj, ko gre za informiranje in pa pravice do pritožb? Na koga naslavljate to vprašanje? Okay. Na <laughs> kolega Kinoa. Monsieur Kidor pour la FNOT. Kolega iz FNOTA. Naj evropski kolega odgovori, jaz pa bom potem dopolnil. No, vendarle moramo iti naprej. Ja, če prav razumem, sprašujete, kako je s poplačilom. Če imamo dovolj pravil, da bi to dosegli, ali sem narobe razumel? Ja, <clears throat> die Beanstandungen der Passagiere sind äh, besonders, äh, dass sie keine Möglichkeit da nimajo dovolj uh, moči pri izvršnih agencijah, da torej nimajo te agencije pristojnosti za to, da bi silili očkodnine od železniških podjetij. Mislim, da je čas potekal. Dve minuti sedaj, kolega. Hvala lepa. predlogu komisije vidim veliko namenov. Izboljšali naj bi pravice tistih, ki imajo zmanjšeno mobilnost, bolj, imamo boljšo zaščito potnikov, treba zagotavljati informacije. Ampak mene nekaj še posebej skrbi to. Pred letom dni sem spraševal o tem, kako se zamude merijo. In sedaj, ko gledamo rezultate, ne vidimo, kako bi lahko pravice evropskih potnikov zaščitili na poenoten način. Če ne uporabljamo te metode za izračun zamud, recimo rezultati študije kaže, da imajo nekatere države tri, minutno pravilo, druge imajo 10 minut. Nekatere države mirijo tole ob končni destinaciji, druge upoštevajo tudi umestne točke, nekateri mirijo poprečne zamude glede na število potnikov. To torej imamo različne metode in nacionalni rezultati niso primerljivi. No, vesel sem, ker imamo pobude za to, da bi imeli boljše informacije za potnike. Recimo, pri nas naj bi Infrabel trikrat na dan objavil rezultate o točnosti. Ampak mi nimamo nobenega primerjalnega sistema. Če bi imeli standardni sistem, bi bilo to zelo korisno za potnike, ker bi lahko primerjali različne operaterje in potem bi potniki vedno vedeli, kakšne pravice imajo. Kaj govorce meni o tem, da bi imeli poenoten sistem merjenja glede točnosti in zamud? Gospod Smith ali predstavnik za pravice potnikov, kaj menite o tem? Prosim, mislim, da operateri ne razumejo, za koga je vprašanje točno. Uh, Mogoče kolega Smulders. Ja, mislim, da je točno seveda zelo pomembna. Kot ste rekli pred nekaj trenutki, v Belgiji smo Infrej prisilili, da objavi boljše številke, ker to ni bilo to, kar smo pričakovali vsak dan. Sedaj so predlagali, nekaj jutri bomo to pod, bolj podrobno obravnavali z njimi. Pak tudi na evropski ravni je to pomembno. To so vedno razprave, ki jih imamo tudi na notranji ravni v naših organizacijah. Vsaka država ima svoje pravila, svoje načine mirjenja in dobro bi bilo, če bi na en ali drugačen način določili pravila, ne vem ali komisija ali kdo bi to določil, to je treba miriti. Kajti v tej razpravi z SNCB in Zifrabelom smo se pogovarjali o tem, kako to meriti. Na koncu smo ugotovili, kako so to storili, ampak to nas je stalo veliko, da smo to dobili, kajti niso imeli odprti pristop. Najprej se mora zgoditi to, da je nekdo odprt, da so informacije javno dostopne, da lahko to primerjamo, tudi če imamo različne meritve. Ampak treba tudi obrazložiti, kaj počnete. Sicer uh, tega ne moremo upravičiti, kot ste rekli. Hvala. Kolega von de Kamp. Hvala, predsedujoči. V tej razpravi me je nekaj presenetilo. Pozabljamo na to, da so evropske železnice najbolj subvencioniran sektor v celotnem sektorju. Mislim, da ni. Eh, pošteno, da gospod Lohman pravi, ne morete nas primerjati s cestami. Ja, seveda vas lahko primerjamo, ker ste vi sektor, ki prejema največ subvencij. Torej, vprašanje imam za kolega. Če bi imeli obvezen sistem vozovnic, ali ne bi tako imeli boljše zdelovanje med evropskimi železnicami, s pomočjo digitalizacije bi to lahko bilo možno. Mislim, da moramo uporabiti ta instrument, da bi silili k boljšemu sodelovanju, kajti čezmejno sodelovanje je še vedno najšipkejši člen. In vprašanje za polskega gosta, res sem razočaran nad njegovim prispevkom, če mora izbirati med naložbami in potniki, bo izbral naložbe. A sem vas prav razumel? Ja, dokela, euh, tukaj... ja mogoče je to potem vprašanje za kolega Olsevski je. Ni vprašanj. Odpovediš, jeśli e, pytanie. Ja, lahko odgovorim. Če podpiram naložbe ali potnike, naše podjetje PKP sedaj izvaja zelo obsežen program naložb v postaje zato da bi imeli najsodobnejše naprave za tiste, ki imajo omejeno mobilnost. Želimo zmanjšati arhitekturne ovire, potem imamo tu tudi naložbe v vozni park. Zagotovili naj bi lažji dostop za vse skupine potnikov, zato da bi pravzaprav to uredili v skladu z evropskimi pravili. Hvala, kolega Olsevski. Kolega Robert, ne? Gospoda Lohmana sprašujem. Nisem slišal vprašanja. Za kolega Lohmana, ponovite to. Potem ste vi edini v tej dvorani, ki niste tega slišali. Slišal sem pripombo. No, toliko bolj sem sedaj tu zadeven, ker je bila tu ista pripomba glede vazovnic. Gospod Lohman je zelo dobro razumel moje vprašanje. In rad bi slišal njegov jasen odgovor. Dobro, odlično, jaz ga nisem slišal. Kolega je to slišal, jaz pa ne. Prosim. Gospod Lohman je razumel vprašanje. Ne strinja se s to izjavo, da imajo železnice največ subvencij, ker moramo razmisliti o stroških, ki jih imamo pri urejanju infrastruktur potem moral bo šteti naložbe pri železnicah, posebej pa se strinja s tem, da lahko nalagamo te vozovnice, vedno lahko to nalagamo, če imamo pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz pravil pristojnih organov. Ne moramo pa nalagati takrat, ko storitve niso poplačane preko pogodb s pristojnimi organi. Če imamo komercialno svobodo, ne moramo nalagati. Vsekakor moramo imeti tu dva različna tržna segmenta. Ja, merci. Ok. Dobro. Sedaj pa kolegica Arnotu. Merci, monsieur. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem govorcem. Jaz bi imela posebno vprašanje. Prostite, tu ste na mesto kolega Gazoja, nisem slišala vašega imena. Ja, slišim veliko govoriti o pravicah potnikov, ampak prva pravica potnikov je ta, da so tudi varni v železniškem prometu. In uh, vendarle vidimo, da se ta situacija slabša. Države morajo tudi poskrbeti za korektne storitve, točne, čiste in tako naprej. Vsi se strinjamo. Torej, gre za neko logiko rentabilnosti. Brusel vpliva na to, železniška podjetja so znižala uh, število osebja, potem imamo tudi. Eh, včasih celo izsiljevanja in drugo. Potem vidimo, da smo v Franciji videli mestno študijo, več kot 40 odstotkov potnikov se ne čuti več varnih v javnem prometu. 37 odstotkov in 39 odstotkov eh, spolnih napadov imamo na železnicah v javnem prometu in to vas ne preseneča, ženske so zaskrbljene, kar morajo porabljati javni prevoz, 56 odstotkov proti 26 odstotkom moških, ki so zaskrbljeni. Torej, kako naj bi to uredili? Kaj menite o tem, da bi imeli vagone samo za ženske? Tu imamo res velike težave pri železniškem prevozu, zlasti v Franciji kako to urediti po vašem mnenju, kako vplivati tudi na komisijo glede te zaskrbljujoče teme. Prosim, kolega, jaz skušal bom odgovoriti na hitro na uh, ta vprašanja. Najprej bi ločil med varnostjo in gotovostjo. Pri varnosti ne spomnim, da je železniški prevoz vendarle najbolj varen v primerjavi z drugimi. Torej mislim, da je glede te varnosti to jasno, ni treba odgovarjati. Ampak eh, mi v Federaciji uporabnikov Francije menimo, da smo mi še vedno najbolj varni, ko gre za nesreče. Glede varnosti pri ženskah in drugem osebni varnosti, francoski FNOT je opravil študijo in vidimo, da imamo polovico žensk, ki so bile nadlegovane v javnem prevozu, v železnicah, na cestah. Torej, Mi smo tu začeli izvajati kampanjo zaveščanja, jasne težave obstajajo, ampak uporabniki niso tisti, ki bodo sedaj policisti v prometu. Če bo vsakdo to vzel v svoje roke, to ne bo primirno. Tako da moramo tu imeti javne organe, tudi policija mora poseči v to pravosodni organi, železniška podjetja tega ne more nadomestiti. Hvala za ta odgovor. Kolegica Šinalova, dve minuti. Za slovo, uh, eh, jaz bih se htjela ešte vrátit. K... Hvala za besedo. Rada bi se vrnila nazaj na temo glede pravoza potnikov, ki so invalidi. Mi smo govorili o tem na sestanku skupine. V sredo ob enih imamo ta dogodek za invalide in ste vabljeni. Za gospoda Lohmana pa imam vprašanje to je posebna situacija. Pravite, da imamo tu velika razhajanja, ki obstajajo med potrebo potem, da vnaprej naročimo storitve v različnih državah, kot smo slišali, poznamo situacijo v Španiji, na Češkem. Zanima me, zakaj imamo tako velika razhajanja, ali gre za različno organizacijo, opremo, večjo voljo nekaterih Zakaj tako? I mean, is... Ja, razlike obstajajo, ker te vrste prevozov in storitve niso identične v tej državah, ki jih navajate, kjer je gostota prometa zelo visoka, so storitve drugačne od tistih držav, kjer imamo majhno gostoto, potem imamo postaje z osebjem, druge brez, torej vse to vpliva na to, nikoli ne bi govorili temu, in moral vstrajati tem, mi želimo izboljšati pravice potnikov, ko gre za ponujanje storitev oseba z omejeno mobilnostjo. Mi ne želimo skrajšati časa za napoved teh storitev, kajti tu želimo imeti še več kakovosti glede teh storitev. glede storitev, ki jih lahko uporabljate brez dodatne pomoči. Dekuji v teh desetih. Ja desetih sekundah bi prosila kolegico Hadad, če se lahko odzove. Mislim, da gre največkrat tudi za dobro voljo, kaj ti oprema je običajno že tam, kot sem rekla prej, nočemo neke posebne obravnave, gre le za to, da imamo dostop do javnega prometa, tako kot vsi drugi, to je vse. In če govorimo o tem, da moramo imeti usposobljeno osebje in pravijo, ne, to ni v naši odgovornosti, nekdo drugi je odgovoren. Ne, mislim, da se moramo res potruditi, da ozaveščamo o tem, da moramo biti enako obravnavani kot vsi drugi državljani, kajti večinoma oprema že obstaja in to morajo le uporabljati. Hvala, kolegica Hadat, za vaš odgovor. Sedaj pa še kolegica Anderson, dve minuti, prosim. Ja, hvala, ker ste mi ponovno dali besedo. Poleg socialistov, ki so zadolženi za to poročilo v Tranu, moram reči, da sem ene izmed prečeval v senci za notranji trg in varstvo potrošnikov. Mi se močno zanimamo za to. Imam tudi pravno vprašanje za komisijo. Ali ne drži to, da morate močno upoštevati tudi 7. in 12. člen pogodbe, zato da bi poskrbeli za to, da je varstvo potrošnikov zagotovljeno pri teh ukrepih in da zagotovimo visoko raven pomoči. In drugič, glede alternativnega reševanja sporov, ali se ne strinjate s tem, da bi morali operaterji imeti obveznost, da sprejemajo rezultate alternativnega reševanja sporov brez poseganja v pravne pravice uporabnikov. Ampak, če operaterji nimajo teh obveznosti, da sprejmejo ta sistem alternativnega reševanja sporov, potem ne bomo napredovali pri izvrševanju pravic potrošnikov. Komisija, vi ste na vrsti. Hvala. Ja, mi se trudimo napredovati, imeli naj bi tudi alternativni sistem reševanja sporov tudi na spletu, ampak zaenkrat to ni tako obvezno, kot ste vi predlagali. Videli ste, da imamo zaenkrat različna gibanja, recimo ta TravelNet in drugo, kjer imamo različne organe za reševanje sporo, sodaj sodelujejo na področju potovanj in obravnavamo te nove metode ADR-a, ODR-a, vse te možnosti, ki so na voljo za njih. To obravnavamo tudi z našimi nacionalnimi organi za zvrševanje. Videli smo, da niso vsi izenačeni, niso vsi obveščeni vseh sredstev, ki že obstajajo. In uh, tu imamo potem tudi druga nadaljna pogajanja glede dodatnih predlogov, ampak mi nismo še nič predlagali, ker so instrumenti predvsej novi. imamo direktive, ki jih je treba izvajati glede ADR-a, ODR-a. Naši kolegi v direktoratu za pravosodje sedaj preučujejo, kako se to izvaja. Ampak ja, vsekakor, posem prav imate, imamo tudi uh, pravni red za potrošnike. Tudi to preučuje direktorat za pravosodje. Sklepi še niso dodelani, ampak vsekakor vam lahko le zagotovim zaenkrat, da da se v praksi res trudimo delati na tem, da bi to izvrševali pri različnih zadevah. Potem ste videli tudi uredbo CPC o centrih za varstvo potrošnikov. To je bilo sedaj pravkar posodobljeno. Ne gre le za uredbo o pravicah potnikov v zračnem prometu, pa gre za vse vrste prevoza, za vse načine. Gre za vse pravice potnikov v železnicah, avtobusih, pomorskem prometu, vse je sedaj vključeno in upamo, da bomo s tem res naredili en korak naprej in da bo to pravi korak prihodnosti, ampak zaenkrat bomo ostali pri tem, kar imamo zaenkrat. In skušamo to izvajati, ta nova pravila najprej. Hvala, kolegica Koto, za, za te zadnje besede kolega Izmailer, tu ga bom prosila, da zaključi razpravo. Ne, kolegica Andersen bo zaključila. Kolegica Andersen, prosim, ponovno vi. Rada bi rekla, da je to zelo koristen odgovor, ampak se ne strinjam. Mislim, da moramo to krepiti. Ne gre več za razpravo. Lahko zaključite na mesto opračevalca. Naj rečem, da je bila to izjemno koristna razprava, zelo dobra vprašanja smo slišali. Hvala vsem za to, kar je bilo tu osvetljeno. Glede pravico invalidih je jasno, da mi kot odbor moramo to resno upoštevati, zlasti v kontekstu novega Evropskega akta o invalidnosti. Socialisti in demokrati in vsi poročevalci v senci bomo res poskrbeli za to. Res mislim, da. Ko gre za nekatere odgovore upravljavcev železnice, strinjam z Vimom, to nas je razočaralo. Veliko bolj pozitivni morate biti o tem, kajti to je interesu celotnega poslovnega sveta, celotne industrije, da potniki zaupajo eh, železnicam. Vsi želimo premik železnicam. Če boste tako omejeno gledali na to, ne bomo prišli do teh ciljev želimo, da se uredba o pravicah potnikov izvaja skupaj s vsemi drugimi politikami, ki jih imamo v tem sektorju. Toliko pri tem. Hvala, predsedujoča. Mes. Hvala lepa, kolegica Andersen. Hvala vsem strokovnjakom za vaš čas, vašo ekspertizo. Pa sedaj smo šele na začetku poti. Ja. Torej, upam, da bomo imeli priložnost imeti druge pogovore. Hvala za vašo prisotnost. Dobrodošli ste v našem odboru za promet. Seveda lahko tudi zaploskamo. E, lahko pa tudi zaploskate uh, mojemu pomočniku na levi. Zelo, zelo priden in pozoren je bil. Ste videli? Ja, Upam, da si boš vzel čas in boš odkril ta parlament vedno si vabljen, vedno si lahko podpredsednik v našem odboru za promet. Tako, to je sedaj jasno, vidimo se k malu in gremo naprej na izmenjavo mnen z direktorjem Švicarskega zvezdnega prometa. Prosim, kolega, pridite na govorniški odor. Zdite.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 La délégation suisse, venez me rejoindre. Prosim, če lahko sem pride švicarska delegacija. Hey. Hey.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 Prosim, če se želite pogovarjati, odidite iz dvorane. Merci. Hvala. Nadaljujemo z našo izmenjavo mnen. Veliko čas nam je, da imamo tu gospoda veleposlanika, gospod Buši. Hvala, da ste z nami, da boste predstavili prevoz, švicarski pristop In z nami je kolega dr. Peter Fuglistaler, vi ste direktor Zvezdnega urada za promet in nas predvsem zanima modalni prenos. Deset minut boste dobili na voljo, da boste predstavili vaše izkušnje, potem pa se bomo z vami pogovarjali. Žal ne bo mogla ostati prvi podpredsednik gospod Rike, bo potem uh, tu predsedoval na mesto mene, ampak uh, jaz vas bom videla zelo kmalo, to sem prepričana. Deset minut imate za ta modalni prenos in veliko se lahko naučimo iz tega švicarskega primera. Prosim madame la présidente merci beaucoup pour cette introduction je respecte Hvala za ta uvod. Spoštoval bom uh, to časovno omejitev, tako kot je to vedno v Švici. Words in English, I think that's... Govoril bom angliško, mislim, da se bomo na, naj, na ta način najboljše razumeli. Kakor veste, Si v Švici že dolgo prizadevamo, da bi tovor predstavili iz cest na železnice, imamo okolju prijazno politiko in seveda sodelujemo tudi v evropski politiki, torej tukaj smo na tem področju prevzeli veliko odgovornosti v Švici. Ta, pri tem modelu imamo tri ukrepe, ki smo jih začeli izvajati v zadnjih letih. Torej, poskrbeli smo za novo strategijo, potem modernizirali smo nas, liberalizirali smo naš železniški sektor. No, potem bomo pa še. Uh, potem bom pa se še posebej posvetil uh, pristojbini za težka vozila, ki je predstavljala velik element pri tem modalnem premiku. Lani smo odprli tunel Gotthard. To je pomemben element naše prometne politike. To je najdaljši tunel na svetu. Leta 2020 bo končana še tretja os tega tunela in potem več pravzaprav ne bo razlike med eh, nizozemsko in švitsko. Imeli bomo uh, um, standardni uh, prevoz eh, skozi Švico. Uh, ta tunel um, bo sprejel 750 metrov tovornih vlakov. Uh, no, seveda pa takšna izgradnja infrastrukture ni vse. Treba je tudi poskrbeti za davčne podbude in sedaj bom govoril o eh, davkih na težka vozila. To smo uvedli leta 2001 in sicer vse skupaj temeli na ehm, načelu onesnaževalec plača. Pristojbena velja za vse eh, tovornjake, ki so težje od 3,5 tone, izračun temelji na maksimalni teži, razdalji in pa emisijskemu razredu. Pristojbena je takšna, da jo eh, pravzaprav morajo plačati potrošniki. 75 ehm, odstotkov pristojbene prihaja iz eh, Swiss Trucks, dve tretjini plača. Plača Swiss Trucks. Ena tretjina gre v konfederacije in s temi deleži potem financiramo pomembne infrastrukturne projekte. Ena tretjina pa gre v kantone in ti ta delež uporabijo za to, da plačajo stroške cestnega prevoza, ki ga ne morejo opraviti na drugačen način. Tukaj lahko vidite primer naših tarif. Vidite, da imamo tri kategorije najboljšo kategorijo Euro 6, 30 odstotkov pod uh, prvo kategorijo. In potem vidite, da je to pomnoženo za kilometri in pa maso. Na ta način pridemo do različnih tarif. Eh, v dogovoru o kopenskem prevozu z Evropsko unijo smo določili 325 eh, švicarskih frank, vlakov maksimalno eh, po severno-vzhodni osi. Eh, no, v skladu z švicarsko zakonodajo pa imamo določene najviše možne zunanje stroške. Verjetno bi morali to mejo še zvišati, vendar pa moramo pri tem upoštevati dva elementa, tako eh, švicarsko zakonodajo, kakor tudi sporazum z Evropsko unijo. novi prometni režim je privedel do večje učinkovitosti našega um, prevoza tovora. Uh, v 90. letih smo imeli še 80-totno mejo. Uh, e, osem uh, uh, milijonov ton smo prenesli z 1,3 milijone tovornjakov. No, vidite, da se je povprečje v tem obdobju zvišalo iz 6,3 tone na 12 ton. Se pravi, praktično podvojilo se je v zadnjih nekaj letih. Pristojbe naj pripomogla tudi k stalni obnovi voznega parka. Leta 2018 smo 82 odstotkov opravili za evro 1, nič cela 1 ali 2. V 2017 pa, imamo, pa smo imeli samo en odstotek, 90 odstotkov vseh eh, prevozov opravimo za evro 5 ali evro 6 tovrnjaki. Leta 2006 je študija pokazala, da se je cena za potrošnike zvišala, torej inflacija samo nič cela ena en odstotek in sicer zato, ko smo imeli usporedni porast učinkovitosti za 40 ton. Stroškov nismo mogli celoti prenesti na potrošnike in pa prevozni stroški predstavljajo relativno majhen delež končnega, e, končne cene izdelka. Potem na koncu lahko vidite še to, da je prišlo do mm, velikega znižanja uh, dušikovih emisij. E, Tuk je označeno za modro med 2004 do 2016. Se je, so se emisije znišale za 80 odstotkov in uh, težki tovornjaki danes več niso tisti, ki bi najbolj osnaževali zrak pri nas. Uh, imajo boljšo tehnologijo, so bolj učinkoviti in uh, prav tako uh, so manj v uporabi. Potem pri modalnem šifu lahko vidite, da je prišlo prav tako do porasta. Po uvedbi pristojbene na težka vozila smo znižali eh, čez alpski prevoz pod, pod milijon vozil. Uh, 71 odstotkov izdelkov eh, v čezalpskem prometu smo uh, prenesli z železnicami in samo 29 odstotkov po cestah. Se pravi, ta pristojbina se je izkazala za uspešna, pomembno je prispevala k prevozu oziroma prenosu tovora iz eh, cest na železnice, k financiranju naših glavnih železniških projektov. Eh, skupaj z 40 odstotki smo prispevali k večji učinkovitosti cestnega prevoza in zaradi izvajanja in prispevali smo k izvajanju načela uh, onesnaževalec plača, vpliv na potrošniške cene pa stav nizek. Hvala, kolega. Hvala za to neverjetno predstavitev. Pokazali ste, da se cilji določajo, ampak vidimo, da celoten sistem v zadju, ki skrbi za zvanje cilja. Tako bom začela z razpravo. Kolegica Šmit je prva. Prosim. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa. Moram reči, da sem nekoliko nevoščljiva spriča tega, kar sem slišala. No, ampak eh, očitno je, da je v Švica v Evropi ena oka med množico slepih. Uh, Jasno je, da ste veliko vložili v to, da bi se okrepil prenos tovora iz cest na železnice. Tudi v Evropi v to veliko vlagamo, ampak takšnega učinka še ni bilo. Če se ogledamo številke, lahko gotovimo, da je med leti 95 in danes 6,6 eh, na 6,7 se je to zvišalo. To seveda ni odličen rezultat. No, vemo, da je v prevozu dobrin eh, rezultat nekoliko boljši, ampak v preprevavi s Kitajsko, Ameriko in pa Rusijo močno zaostajamo. Pri nas je cesta in pa letalski prevoz eh, še vedno veliko bolje urejen kot pa železni, eh, železniški prevoz tovora. No, rekli ste, da ste boste financirali izgradnjo železnic s pomočjo davka na težka vozila. To je nekaj, eh, kar bi si želeli tudi pri nas v Avstriji. Da bi torej eh, denar, ki ga zberemo, potem eh, namenili tudi jasnim ciljem. V Avstriji temu ni tako in zdi se, da je tudi, da to ni dobro urejeno tudi ne v drugih evropskih državah. Takšno dodeljevanje denarja bi lahko prispevalo k temu, da bi eh, lahko mm, tovor resnično premaknili iz cest na železnice in to bi koristilo okolju. Imam kar nekaj vprašanj. Zanima me, če menite, da bi morali železniški uh, promet radikalno liberalizirati po zgledu letalskega sektorja in pa cestnega sektorja. To je pri nas pomembna tema. Eh, če se ogledate recimo eh, tudi stanje v Nemčiji ali pa v Franciji. Potem eh, zanima me tudi, kaj menite, kakšno prihodnost bo imel železniški prihod. Eh, železniški promet v um, prihodnosti, se vam zdi, da bo tudi tukaj prišlo do avtomatizirane vožnje? In pa še tretjič, ali menite, da se Evropa lahko kaj nauči od Švice oziroma ali menite, da ste prej izjema kot pravilo? Uh, eh, 28 državam članicam ni uspelo to, kar je uspelo vam. Uh, mislim, da bi se glede na to uh, morali, na tem bi se res morali zamisliti. Monsieur Van de Kamp. Uh, voorzitter, dank u zeer. Gospod Van de Kamp. Hvala. Pred dvema letoma sem skupaj z Mihajlom Kramerjem obiskal um, ehm, um, ehm, prelas pri Brenerju in presenetilo me, koliko tovornjakov je prečkalo ta prelas. lahko, si, lahko razumem, zakaj ste sprejeli ukrepe, ki ste jih sprejeli. No, ampak še vedno obstaja problem povezav z Gotthardskim tunelom. In povezal s prenerskim prelazom. Rekli ste, da bodo vse osi za gotajski tunel pripravljene do leta 2020. Na čem temelji ta napoved? Potem, če sem vas prav razumel, ste rekli, da tri četrtine prihodkov plačajo švicarski tovornjaki, eh, eno četrtino pa eh, tranzitni tovornjaki. Mm, to me preseneča. Če imate torej recimo nemški tovornjak, ki mora dostaviti blago v Švico, ali eh, tudi oni plačujejo te pristojbine in kako zbirate te davke, ali je to digitalno urejeno, oziroma ali imate mejni nadzor, kako to deluje v praksi. Ja, Gospod Ertok, hvala gospod Fungstaler, za vaš prispevek. Z evropskega vidika je to fascinantno. Jaz spadam med tistimi, ki se zelo zauzemajo za železniški promet, za okolju prijazen promet. Eh, tukaj ste res lahko vi pomemben, pomembno merilo. in sprejeli ste jasne ukrepe za to, da bi dosegli premik tovora iz ceste na tovor. Tudi Evropska unija skuša izvajati podobne ukrepe v različnih državah članicah. Eh, no, um, ne vem, koliko imate podatke o naslednjem. In sicer mene zanima, v kolikšni meri. Ste lahko financirali tudi obnovo voznega parka s temi ukrepi. Vi ste rekli dve tretjini proti eni tretjini ali tukaj uh, gre tudi za sredstva, ki ste jih namenili železniški infrastrukturi in za takšnim usmerjenim. Uh, Usmerjeno porabo denarja me zanima, Ehm, iz katerih virov so prišla ta sredstva. Še enkrat vam uh, čestitam, res ste lahko zgled za celotno Evropo. La, la parola, euh, euh, Hvala. Gospod Buši, prosim, euh, če lahko razumete, ta švicarski model je zelo zanimiv. Kolegica Šmid je rekla, smo mi celo ljubosumni, mi smo močno ljubosumni na vaš sistem. In upam, da bo stelovanje med Evropo in Švico bolj pospešeno, še bolj trdno. Potrebujemo dobre prakse, da bodo naše železnice kmalo podobne vašim, računam na vas. Tako, hvala, da ste z nami. Gospod Kramer, sedaj pa vi. Ja, hvala lepa za vašo predstavitev. No, prvič je žalostno to, da je, tuli, da je tukaj tako malo članov odbora. Komisija bi morala biti tukaj zastopana in tukaj bi morale zastop, biti zastopane tudi vse države članice. Uh, zato, da bi videli, da tukaj ne gre samo za besede. Vi izpolnjujete evropske cilje, čeprav niste članica Evropske unije. Eh, dobro ste prenesli tovor iz cest na eh, železnice. To je vam uspelo. Pravzaprav zato spoh ne potrebujemo nekih novih idej. Pravzaprav bi morali samo kopirati to, kar ste naredili vi in to bi moralo Eh, uspeti vsaki državi, ampak nam to ne uspeva, ker si pač zastavljamo napačne prednostne naloge. Vinder, vin, Vanderkamp se je čutil, da dve tretjini prihodkov prihaja od švicarskih tovornjakov. To je seveda zato, ker imate vid cestnine, ki jih morajo plačati vsi, ki so teži od 3,5 eh, ton. Um, vi torej niste predlagali bremena iz uh, večjih tovornjakov na manjše tovornjake. Um, no in ker so vaše pristojbene tako drage, ste dosegli hkrati sodelovanje in konkurenčnost nobeno švicarsko podjetje več ne bo uh, prevozilo cele Švice po cesti zaradi nekaj uh, zabojev vina, ker je to preprosto predrago. Uh, zato uh, se je znižalo predvsem število praznih prevozov in za potrošnike se je, nič, se je strošek cestnin zvišal samo za nič cela nič pet odstotka. Ceneje skoraj ne gre. Eh, skratka, čestitam vam za takšne ukrepe. No in seveda, to je bil plot referenduma, ki je bil vezan tudi na uh, Gotthardski tunel tukaj ste prepovedali, da bi usporedno gradili tudi cesto. To je bilo vam jasno. V Evropi se tega sploh ne bomo, v Evropi se tega sploh ne moremo predstavljati, da bi imeli železnico, ne pa usporedno tudi avtoceste. Um, največja železniška proga v Turingenu v Nemčiji uh, ima usporedno tudi avtomobilsko cesto, uh, ki je seveda bila končana veliko prej kot železnica. Vi pa tega niste naredili, se pravi, to je res dobro. Uh, vedno pravim, da ste vi lahko tako evropski samo zato, ker pravzaprav niste članica Evropske unije. No, imam še dve vprašanji za vas. Rekli ste, da boste. Po letu 2020 znižali tudi hrup vaših vlakov, po um, letu 2020 tudi ne boste več imeli preglasnih vlakov. To bi morali uvesti tudi na evropski ravni. Želel bi si, da bi tukaj Evropska komisija rekla to, kar lahko že sedaj naredijo v Švici, lahko to dosežemo tudi v Evropi. Pa še nekaj kritike. Ko je prvi IC peljal v Švico, je Švica rekla, to je dovoljeno samo, če boste zraven uh, vzeli svoje kolo. Uh, No in potem je rekla, Deutsche Bahn je ja, v redu, to bo veljalo za dve leti, potem pa bomo ocenili ta ukrep in bomo videli, kako bo. Po dveh letih je bil ta ukrep uh, odpravljen, ocene pa še zdaj nimamo. Ali bi lahko to ponovili, novi ICE sedaj omogoča tudi to, da s tem uh, prevažate kolesa. In uh, ali bi lahko v, Švico, v Švici uvedli ta ukrep, da bi lahko v vseh vlakih uh, za visoko zmogljivostjo ljudje prevažali tudi uh, kolesa, kajti ne nazadnje kolesarski turizem prinaša več kot uh, križarski turizem. Tako da tukaj bi res morali imeti nekaj več spodbud tudi za kolesarje. Hvala lepa m, mm, za vašo predstavitev. Borite se za uh, mobilnost in za okolje in dokazujete, da je to možno. Hvala, gospod Kramer. Preden damo besedo nazaj gospodu Vogrištalerju, imam pa še samo eno vprašanje, oziroma pripombo, glede financiranja. To se zdi vedno zelo pomembno vprašanje. Uh, torej, financiranje tega prehoda se je zelo zgodaj začelo. Spomnim se predstavitve različnih tipov financiranja. Večkrat uh, so potekla posvetovanja z javnostjo, štiri posvetovanja mislim, da smo imeli in bilo je tukaj več faz posebnih dajatev oziroma davkov za financiranje. Uh, za prednje smo imeli posebno predfinanciranje. Ni šlo samo za davek na težko vozilo, ampak je šlo tudi za druge dejatve. Mislim, da, če to lahko potrdite. Imam enostavno vprašanje. Torej, ta davek, um, torej tukaj govora o načelu onesraževalec um, plača, kako je to narejeno, ali je to vezano na uporabo, ali pa uh, je to pavšalni davek? In potem drugo vprašanje, tukaj me pa res zanima, kaj boste rekli. Torej, ali je vaš davek posebno namenjen, ciljno usmerjen za uh, infrastrukturo oziroma uh, internost ali pa uh, eh, naprimer za načine prevoza ali pa zunanje dejavnike, kot naprimer hrup in pa emisije. Torej, kaj zunanje ali notranje? Uh, kako to storite in kako zagotovite to namensko porabo. To me zanima. Uh, gospod Kramer, želi še besedo? Dve stvari sem pozabil. Ravno smo govorili o pravicah potnikov. Ali lahko poveste še nekaj o tem, kako um, ehm, zagotovite spoštovanje pravic potnikov v Švici? In pa še nekaj um, Gotthardski tunel je končan, sklenjen bi bil dogovor za nizozemsko Nemčijo, Švico in Italijo. Tunel je um, končan, ampak promet še ne poteka. Oziroma dostop do tunela. Nemčija je rekla, da bo to uredila do leta 2043. To je pravzaprav pf, absurd. Ali imate kaj uh, več informacij o tem, kako bodo druge države zagotovile dostop do tega tunela v Italiji, nekaj gradijo, ampak samo z eh, denarjem, ki ste ga vi dali na razpolago. Eh, kaj boste naredili? Ali razmišljate o tem, da bi um, tožili te države, ker ne izpolnjujejo pogodbe, kajti tunel sam po sebi ne pomeni velike spremembe za Evropo? Alijo, gospod Fulištaler, um, ehm, torej veliko vprašanj smo slišali. Veliko hvale. Um, zelo redko to slišimo danes. Um, v našem odboru, smo v tem parlamentu. Torej, veliko vprašanj za vas, nekakšnih deset minut časa imate. Um, prosim, da odgovorite na ta vprašanja. Hvala. Resner, danke prezidenta, für das viele uh, lob. Uh. Hvala za številne hvale. Navizal se bom na vprašanje gospe Šmit. Rekli ste, da bi tudi vi uh, potrebovali liberalizacijo. Ja, mislim, da predvsem si morate zauzemati za to, da bi gradili novo infrastrukturo, da bi ustrezno obdavčili eh, cestni promet. Eh, v Švici smo že hitro liberalizirali tovor oziroma prevoz dobrin spraševali ste, ali bi zato morali reformirati tudi železnice. Ja, tukaj obstaja veliko različnih modelov, ki bi jih lahko uvedle države članice, predvsem pa potrebujejo konkurenčne železnice in pa železniški prevoz tovora. Eh, seveda se je pri tem treba posvetiti tudi infrastrukturi in tako naprej. Učinkovito železnico lahko dosežete na različne načine. Ehm, države članice morajo tudi ukrepati same. Potem eh, rekli ste, kako gledate na možnost avtomatske vožnje v prihodnosti. Ja, tukaj obstaja veliko um, idej, recimo tudi na cesti imamo eh, to idejo platuninga, kjer bi različne tovornjake povezali med seboj. Ja, v železnici lahko povezamo med seboj že 40 tovornjakov. Tukaj imamo torej veliko prednost. treba je pač biti konkurenčen. Železnica je masovni tovorni prevoz, sredotoča se na velike količine blaga. In zato bomo imeli tudi čez desetletje vedno jasno prednost pred uh, cesto. Železnica je preprosto, ko gre za prevoz tovora, bolj učinkovita. Uh, In eh, z nadaljno, nadaljnim napredkom tehnologije bo se ta konkurenčna prednost samo še povečala. Potem, eh, Švica se v številnih pogledih uh, uči tudi od Evropske unije. Prevzeli smo predpise iz železniškega prometa, iz intermodalnosti. Uh, strinjam se s tem, da potrebujemo integrirano evropsko železniško omrežje in pa. Um, tovorni promet. Švica se veliko nauči tudi iz predpisov, ki jih sprejemajo v Evropski uniji. E, imamo pa tukaj še vedno veliko razdrobljenost. E, pravila se možno razlikujejo države do države. E, tu je pač tako, da so ponekod pravila boljša, drug, kot so pravila slabša. Švica je prav gotovo imela tukaj nekaj dobrih idej, ki smo jih pripravljeni deliti z drugimi. In pa še gospod Van der Kamp, eh, dostop do gotatskega tunela 2020 mm, so, bodo dokončane eh, povezave v Švici do Bazla. Imeli smo tudi dogovor za Nemčijo in pa Italijo, da bo zmogljivost povečana v skladu z opraševanjem. Nekaj premikov je tukaj, tuk, je tukaj bilo, dolgo časa spoh ni bilo premika, predvsem ne v Nemčiji. Italija je medtem Nemčijo prehitela in to bi moralo motivirati tudi Nemčijo. Morda se bodo tudi oni sedaj premaknili naprej dejansko gre tukaj za evropski problem, za koridorje, za TNT. Vi to najbolj poznate, veste, da potrebujemo naložbe zdolž celotne OVSI. Um, ehm, švica ne more prevzeti vsega. Um, tega bi se morali lotiti skupaj. No, scenariji niso tako temni, kot eh, je rekel gospod Kramer 2043. Do takrat naj bi um, dogradili povezave v celotni meri. Vsi odseki naj bi bili do takrat eh, izgrajeni, veliko odsekov pa bo zgrajenih že predtem, tako da bomo lahko povečali zmogljivost in se bomo lahko odzvali na večje popraševanje. Eh, sosednjih držav ne bomo tožili, redno se z njimi uh, pogovarjamo o tem, skušamo malo pritisniti na njih in na ta način zadeva napreduje. Gospod Van der Kamp je vprašal, zakaj tri četrtine financirajo švicarski tovornjaki. Ja, v vsaki državi je notranji promet bistveno večji kot tranzitni. Eh, promet. Imamo milijon uh, tovornjakov, ki peljajo med severom in jugom, veliko pa je tudi tovornjakov, ki vozijo znotraj Švici, ki oskrbujejo vse trgovine znotraj Švice. Eh, in to pač predstavlja tri četrtine in vsi ti tovornjaki plačajo pristojbino. In to je privedlo do tega, o čemer je govoril tudi gospod Kramer. Tudi znotraj Švice so se logistiki uskladili, imamo nekaj um, prevozov, ko blago 50-60 km prenesemo z železnico, potem to blago spravimo v skladišče. Železnica je torej tukaj pomemben del um, tega prevoza. Eh, železnice so pomemben del švicarske logistike, tako da si velika podjetja preprosto ne morejo uh, um, privoščiti tega, da bi se izognili železnici. No, uh, kako zagotovimo zbiranje te pristojbine? Uh, pristojbine financiramo s pomočjo digitalnih uh, napravic, ki so inštalirane v vsakem tovornjaku in s tem lahko uh, tudi ustrezno zberemo to pristojbino. To bi morali pravzaprav uvesti za vse evropske eh, tovornjake. Potem gospod Ertuk. Mi smo um, predpisali, da po letu 2020 ne smemo več imeti glasnih uh, tovornih uh, vlakov. Uh, standardi, ki bodo po letu 2020 veljali za nove vlake, morajo veljati tudi za stare vlake. S tem smo pravzaprav uh, samo nekoliko bolj zavezujoče zastavili evropske predpise. Sektor se je temu nekoliko upiral, ampak po sprejemu tega ukrepa smo že zaznali nekaj sprememb na vlakih, ki potujejo od severa proti jugu. In pripričani smo, da nam bo ta ukrep uspelo v celoti izvesti do leta 2020. To smo tudi financirali za švicarske vlake. Um, in to je tudi seveda pri, popom, pripomoglo k večji sprejemljivosti v sektorju. Uh, lahko um, gre za problem hrupa, je seveda to eden izmed uh, največjih problemov železnice. In vedeti morate, da tudi če imate samo en glasen vlak, je s tem uh, efekt tega, da so drugi vlaki tiši, izničen. Zato je edina možna pot, do uresničitve tega cilja prepoved preglasnih vlakov. Veseli bi bili, če bi eh, temu sledila tudi Evropska unija ali pa vsaj posamične države. Potem financiranje. Ja, tukaj smo se tudi morali veliko naučiti. Ko smo sprejeli ta ukrep proti hrupu, smo temu namenili Um, določeno vrstico v letnem proračunu, vsako leto se odločimo, kaj bomo financirali in potem preprosto uh, je treba te sklepe spoštovati. Odločili smo se za zavezujoče predfinanciranje stalne Stalne proračunske vrstice so zato predvidene, stalni odhodki. Eh, in ko gre za davčno politiko, enkrat dolgoročno določimo, na kakšen način bomo financirali določen ukrep. No, um, predfinanciranje smo razširili na celotne stroške v železniškem prometu železniška infrastruktura je pač dolgoročna naloga, ne morete pri vsakem proračunu razpravljati o tem, ali uh, naslednje leto še želite imeti železniški promet ali ne. Ne, zato je treba to dolgoročno zastaviti. No, če nek sektor Eh, potrebuje več denarja, potem ni finančni minister tisti, ki mora to utemeljiti eh, pred ljudstvom. Eh, ne, to mora potem narediti minister za promet, če ima dobre argumente, dodatna sredstva dobi, če ne, pa ne. Na ta način. Um, je urejen naš proračun. Potem, kar se tiče prevoza koles, Mi ravno kar uh, obnavljamo koncesijo za uh, vlake na daljše razdalje in eden izmed, uh, zahtev, ena izmed zahtev našega ministrstva pri tem je to, da bodo takšni vlaki na daljše razdalje imeli predvidene tudi prostore, kjer lahko ljudje prevažajo kolesa. Tako da uh, S tem so naredili korak dlje pri tem, da bi lahko vzeli uh, vaša kolesa s seboj. Če tega na ICE-ju ne morete, uh, potem se lahko odločite za švicarske vlake in prevažate vaša kolesa. No, kar se tiče uh, pravic potnikov, bomo prevzeli tiste, ki veljajo na evropski ravni. Uh, Eh, potniki bodo imeli pravico do tega, da jim je povrnjen denar za neopravljeno prevozno storitev. Potem gospod uh, Rike je spraševal o um, uresničevanju načela o naseževalec plača. Ja, to smo uredili s pomočjo različnih um, razredov, uh, tovornjakov, to so ojro razredi. Sedaj imamo zahtevo, da če Euro 6 ne bo sledil dodaten razred, bomo morali razmisliti o dodatnih kriterijih za to, kako eh, bolje spoštovati načelo onosneževalec plača. Naša pristojbina je urejena na ta način, da um, obremenimo določeni sektor, v tem primeru cestni sektor, in da na ta način pridobljene dohodke torej, porabimo na usmerjen način in jih ne uh, um, uplačamo v splošni proračun. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod. Torej, nekaj smo se naučili v Švici, to je vedno dobro slišati. No, seveda um, eno je teorija, potem je pa treba to peljati v prakso. Morda je pri Švici to laže, ker je konfederacija, imate torej že dolgo tradicijo sodelovanja, daljšo tradicijo kot pa to v Evropi. Skratka, to je bilo lepo slišati. Res hvala lepa, gospod uh, Fuglištar, da ste prišli. Gotovo to ni zadnji obisk, kaj ne? Še vedno um, vas bomo z veseljem spremljali v našem odboru. Smo končali za sedaj in se vidimo ponovno ob uh, pol treh, 2.30, ne ob 2.30 se vidimo. Hvala.